predsednik Evropskega sveta. Pozdravljam ga. Gospod Tusk, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Predsednik, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Zadnji Evropski svet je bil zelo težaven. Čeprav smo našli skupno rešitev, bo pravi test še pred nami. Seveda tudi ima v Združenem kraljestvu, ali bodo ostali v EU ali ne. Samo Britanci lahko in bodo odločili o tem. To, kar lahko storimo mi na naši strani, pa je, da smo sprejeli nov dogovor z Združenim kraljestvom v EU in to smo storili. 28 držav članice je soglasno dogovorilo in sprejelo pravno zavezojočo besedilo za Združeno kraljestvo v Evropski uniji. Odločitev o novem dogovoru je v skladu s pogodbami in tega se pred Evropskim sodiščem ne da izpodbijati. Bo pa uveljavljeno samo takrat, če bodo Britanci se odločili, da ostanejo v EU. Če se bodo odločili, da izstopijo, potem tega dogovora ne bo več. Vse to smo storili na tak način, da to ne ogroža temeljnih vrednot Evropske unije, kot so svoboda gibanja in načelo nediskriminacije. Ne želimo tudi ogroziti nadaljnega razvoja ekonomske in monetarne unije. Če bi imel kakršenkoli pomisle glede tega, potem nikoli ne bi predlagal takšnega dogovora. Kljub velikim težavam, voditelji niso zapustili pogajalske mize. Vsi se zavedamo namreč, kako pomembno je obdržati Združeno kraljestvo v Evropski uniji in nadaljevati z našo politiko Evropske unije. Rad bi se izredno zahvalil predsedniku Junckerju in njegovi celotni ekipi, s katero smo zelo dobro sodelovali v celotnem postopku. Naj se zahvalim tudi pogajalcem Evropskega parlamenta ki so bili vključeni v pogajanja in ki so bili zelo učinkoviti pri dosegi svojih ciljev. Moje trdno prepričanje je, da je potrebno v ta postopek v polni meri vključiti tudi Evropski parlament. Zavedno si bom zapomnil ključna pogajanja s predsednikom Šulcem, s predsednikom Verhofstadtom, Galterjem in Brokom. Zahvaljujoč temu smo sedaj v dogovoru upoštevali interese Evropske unije kot celote. Brez tega dogovor ne bi bil možen. Hvala lepa. Še enkrat. Evropska unija, Evropska unija bo spoštovala odločitev Britancev. Če bo večina za izstop, se bo zgodilo točno to. To bo spremenilo Evropo za vedno. To bo sprememba na slabše. Seveda je to moje osebno mnenje. Premijer Cameron je v spodnjem domu britanskega parlamenta dejal, da sedaj ni pravi čas, da razdelimo Zahod. Ne bi se mogel bolj strinjati. In zato sem skušal storiti vse, kar je v mojem moči, da bi to preprečil. Po drugi strani, če bo Britanija ostala, upam, da bo Evropski parlament zagotovil, da bo dogovor uveljavljen tudi prek potrebne zakonodaje in bo stopil v veljavo. Tako, spoštovane poslanke in poslanci, sedaj pa migrantska kriza. Dogovorili smo se za akcijski načrt s Turčijo, dogovorili smo se, da je to še vedno prednostna naloga. In storiti moramo vse, da bo uspešen. To končno pomeni, da visoke številke beguncev, ki jih še vedno videvamo, se morajo znižati in to hitro. Zato smo organizirali posebni sestanek s Turčijo še za 7. marec. Razprava med voditelji je iskala soglase v časih krize da storimo to, se moramo najprej izogniti boju med načrti, med načrtom A, B in C. Nima smisla, da to počnemo, ker bo to samo razdelilo Evropo, rešitve pa ne bo. Namesto tega moramo iskati sintezo različnih pristopov. Ni dobre alternative celovitemu evropskemu načrtu. In ne gre samo za odločitve, ki se sprejemajo v Bruslju. Gre tudi za to in še bolj za to, za odločitve, ki se sprejemajo v prestolnicah. To moramo sprejeti. Istočasno pa moramo skušati izboljšati usklajevanje teh odločitev. Evropska unija je na voljo vsem za sodelovanje. In končno, spoštovati moramo pravila in zakone, ki smo jih vsi skupaj sprejeli to zadeva tako odločitve glede premestitve, pa tudi to, da se moramo vrniti nazaj na razmere, ko bo zakonnik, šengenski zakonnik spet uporabljen strani vseh držav članic. Potrebno je spet vzpostaviti šengen. To bo seveda stalo kar precej in potrebno bo veliko političnega napora morda se določene države članice ne bodo zmogle spopasti same s tem, vendar pa Evropa jim bo pomagala. Moramo investirati v Schengen. Ne smemo dopustiti propada. Prihodnost Schengna bo ena ključnih tem pogovorov voditeljev 7. marca. Poleg tega smo potrdili potrebo, da je potrebno humanitarno pomoč še vedno namenjati Siriji in sirskim beguncem v regiji. Pozdravljamo donatorsko konferenco v Londonu, kjer sta dve tretjini zavez prišli iz Evrope. 3,3 milijarde evrov, kolikor jih je bilo obljubljenih za leto 2016, to moramo hitro nameniti. Prav tako pa tudi 3 milijarde evrov za pomoč beguncem v Turčiji. To ni samo evropska odgovornost, zato bom še naprej skušal zagotoviti globalni odziv na to krizo, tudi na sestankih G7 in G20 še letos. Naj dodam, da ne smemo dopustiti, da nas ti slabi časi potrejo. Sedaj moramo biti odločni. Računam na vašo podporo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik sveta. Sedaj pa v imenu komisije predsednik Juncker, prosim. Spoštovani gospod predsednik. Danik. Hvala. S našimi britanskimi prijatelji smo imeli trdo razpravo in ki je vzela kar nekaj časa. To so bila težka poganja, ampak na koncu smo vsi skupaj uspeli, torej vseh um, 27 držav članic in Združeno kraljestvo, ter mi vsi skupaj smo prišli do dobre odločitve, torej tudi v državnih časih je to možno storiti. Tukaj bi se sploh rad zahvalil predsedniku Tusku, ki je zelo učinkovito um, pomagal komisiji. Um, moram reči, da je zelo gladko vodil razprave. Enako bi se rad zahvalil predsedniku Šulcu in šerpam Evropskega parlamenta, brez katerih uh, ne bi mogli doseči tako dobrega rezultata. Dosegli smo dogovor z Združenim kraljestvom. Britanski predsednik vlade je dosegel največ, kar lahko dosegel. Druge države članice pa so tudi ponudile največ, kar so lahko ponudile. Torej, ta dogovor z Združenim kraljestvom je dosežen, je uravnotežen in spoštuje glavna čela EU. Obene pa tudi smo upoštevali pomisleke in predloge Združenega kraljestva. Zato menim, da um, kot smo videli, je britansko ljudstvo vedno pokazalo svojo modrost in um, svojo drznost in mislim, da bomo tudi tukaj lahko dosegli dober dogovor. Torej, ko bodo britanski ljudje um, potrdili ta um, dogovor, kot upamo, uh, potem bo to vplivalo tudi na socialne vedike tega sporazuma z Združenim kraljestvom. In torej, ko bodo zakonodajni predlogi eh, komisije eh, podani, potem bomo šli naprej. Seveda smo na zadnjem zasedanju govorili tudi o migracijah in begunskih vprašanjih. Verjetno veste, da je popolnoma potrdil to, kar je načelno že sklenil Evropski svet. Sedaj moramo to, kar je bilo sklenjeno, tudi ustrezno izvesti. Zato bomo 7. marca imeli še eno zasedanje sveta, ne samo s turškimi kolegi, temveč tudi z državami članicami. Med sabo se bomo torej pogovorili, kako bi spet lahko uveljavili šengenski zakonik. Evropski svet je jasno pokazal, da je samo evropski pristop lahko rešitev begunske krize. Če bomo solirali na nacionalni ravni, bo to samo ovira. Komisija je v sporu z Avstrijo v tem trenutku. Avstrijo, državo, ki jo imam zelo rad, seveda želim opomniti, da to ni usklajena akcija proti Avstriji. Občudujem vse to, kar je Avstrija storila v zadnjih letih za begunce sedaj, pa skušamo s svojimi avstrijskimi kolegi se dogovoriti in mislim, da nam bo to tudi uspelo. Hvala lepa, gospod predsednik. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt für die EVP-Fraktion Herr Vorsitzender Weber. Tako se po imenu ELS predsednik Weber. Kollegen. Hvala lepa, predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Kakšno je stanje, v katerem je Evropa? Vojno imamo v Libiji, Siriji, v Ukrajini. Putin je nacionalni imperialist. Žal imamo le majhno rast v Evropski uniji in generacijo mladih, ki išče delovna mesta in ki išče perspektivo za svoje življenja. Če se ogledamo ta položaj, potem je težko uvideti, da se na zadnjem zasedanju Evropskega sveta pojavil vprašanje ureditve in uloge Združenega kraljestva in socialnih dodatkov v Združenem kraljestvu. Sprašujem se, ali so to prednostne naloge, ali so bile prednostne naloge pravilno zastavljene. Žal pač je tako, o tem smo se morali pogovoriti, ker so Britanci izrazili to željo. Velika Britanija je imela posebne želje, o tem je bilo potrebno se pogovoriti. In najprej se mi zdi dobro, da smo prišli do rezultata. Da rezultat imamo in da ta rezultat lahko podpremo. David Cameron je predložil svoje točke, boril se je in je za Britance izboril ustrezen rezultat. Mi v bistvu podpiramo ta rezultat in če se bodo Britanci odločili za to, da bodo ostali v Evropski uniji, potem bo Evropska ljudska stranka pošteni partner pri uveljavljanju zavez. In še nekaj moramo povedati. Rezultat bomo spoštovali. Tisti, ki v Veliki Britaniji sedaj govorijo ljudem, da bo potencijalni ne povzročil morda še boljši dogovor, da se bodo spet pogajali. Ne. Pogoji so na mizi, sedaj pa se morajo Britanci odločiti po mnenju ELS, naše politične skupine, dodatnih pogajanj ne bo. Spoštovane kolegice in kolegi, Britanci se bodo odločili in sedaj bomo imeli kampanjo in seveda bodo izkrivljali resnico. Najče Ferič je dejal, da bo trgovina izven EU veliko boljša, da so boljše možnosti kot znotraj Evropske unije. Seveda je potem vprašanje, zakaj Irska raste šest odstotno, čeprav najbolj trgujejo ZEU, zakaj eh, Kitajska, Japonci in ZDA prosijo naj eh, Velika Britanija ostane v EU, če je res tako, in potem 5000 tujih borcev bi naj bilo na voljo. In odkot ima to številko? Številko Europola ima. Brez teh institucij sploh ne bi imel številke. In eh, vodja Europola, Wainwright, je dejal, da seveda obstajajo velike varnostne grožnje za Veliko Britanijo, če bo izstopila iz EU. Najprej bo seveda utrpela resnica. Fajreč bo skušal raširiti neresnice in zavajati ljudi. Nadalje. Kdo bo najbolj vesel, če bodo Britanci za izstop Putin in teroristi, ker bodo lažje izvajali svoje dejavnosti, razdelili Evropo. In potem še nekaj. Mi lahko samo britance, da vse skupaj uredimo skupaj. Živimo v časih velike negotovosti in to verjetno vsi vidijo. Kdor želi razdeliti Evropo, bo naredil Evropo tudi šipkejšo in potem se ne bomo mogli odzvati. Tako da torej resnično vabilo britanskim državljanom, da to skušamo urediti skupaj. Sedaj pa še nekaj o migracijah. Kaj naj povem? Predsednik komisije je to ustrezno povedal, da smo že sprejeli prej zadeve, sedaj pa smo to samo potrdili. To je dobro, vendar pa žal smo videli veliko nacionalnega in tudi strankarskega egoizma strani vseh strank, to moram reči. In če bi gledal na to pozitivno, bi rekel, da je zaveza jasna. Moramo zavarovati meje EU in da moramo podpreti pobudo NATO v Egejskem morju. Tisti, ki bežijo iz Alepa pred ruskimi bombami, tistim moramo sporočiti, da jih ne bomo pustili kar tako na sirsko-turški meji. Ne moremo sedaj Turkov prositi, da naj odprejo svoje meje, potem pa bodo Grki zaprli svojo mejo s Turčijo. To ni v interesu naše celine. Zato sta obe plati pomembni, zavarovanje meja, po drugi strani pa pokazati tudi pripravljenost za pomoč. Veliko smo govorili, sedaj bo potrebno ukrepati in na koncu, gospod predsednik, naj spregovorim tudi o fundaciji Bertelsmann. Objavili so študijo, reprezentativno študijo po vsej Evropi, kjer so vprašali državljane, ne politike. Državljane so vprašali in sicer dve nalogi so nam dali. 76 odstotkov evropejcev si želi, da prospe to, ko se postaja. Tudi 60 odstotkov britancev si tega želi. In 79 odstotkov evropejcev si želi, da pomagamo beguncem in to solidarnostno. Državljani Evrope so razumnejši kot časih, kak politik. Hvala lepa. Gospod Weber, gospod Kava vam je želel zastaviti vprašanje. Dovolite? Prosim, gospod Kava. Hvala, gospod Weber. Bi lahko ponovili to, kar ste predajali? Torej, ponovna pogajanja uh, ste menili nekateri v Združenem kraljestvu. Uh, Eh, očitno želijo predstaviti britanskim voljivcem, da bo najprej referendum in potem bodo ponovno še ena pogajanja. Torej, prosim, bodite jasni, ali lahko potrdite ljudem v Združenem kraljestvu, da eh, ne bo dodatnih pogajanj, torej da so pogajanja že zaključena in da ne bo dodatnih pogajanj po referendumu. Če želite, da še enkrat pojasnim to, kar sem že povedal, potem bom to z veseljem storil. Predlog je na mizi, to je ponudba obeh strani. Kompromis je pač kompromis. Vsak malo popusti, to je sama srž kompromisa in tako moramo gledati na to. Obe strani sta nekaj dali, nekaj sprejeli. To je sedaj predlog za Britance in upam, da bodo Cameron in ostali, ki želijo ostati v EU, prepričali ljudi. In če bodo proti ostanku v EU, ne bo dodatnih pogajanj. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu socialistov in demokratov, gospod Pitela, prosim. No- Hvala, predsednik. Naj bom zelo jasen v imenu svoje skupine. Združeno kraljestvo mora ostati v Evropski uniji, po našem mnenju. Eh, ne samo zato, ker je bilo tako bolj udobno. Ne, ustavimo, če pride do britanskega izstopa, bo to skok v temo. Ne vemo, kakšne bodo morebitne posledice, sploh za same Britance. No, ampak um, to ni samo zaradi odobja, kot rečeno, Združeno kraljestvo mora ostati v Evropski uniji, zato ker je del Evrope. Mi kot tudi Združeno kraljestvo imamo skupno kulturo, skupno zgodovino, marsikaj si delimo brez Londona, Združenega kraljestva, Evropa ne bi bila to, kar je, ne bi bila ista. Zaradi tega dogovora v petek in zaradi dela predsednika Šulce, Junkerja in predsednika Tuska, torej smo prišli do dobrega dogovora. Pa še nekaj naj zelo jasno povem ne želimo, da um, postanemo talci. Talci v bistvu um, neravnotežja med torici v Združenem kraljestvu. Sedaj je Evropska unija v najhujši krizi v zgodovini in sedaj nima smisla, da se tedne pogovarjamo o takšnih stvarih. Ta dogovor v petek mislim, da je bil jasen in Jasno je, da bo še vedno ostal tudi prosti pretok ljudi. Torej, tudi to mora biti zelo jasno. No, ampak nekaj pa me ne prepriča, namreč socialna razsežnost. Predstavljamo si dva mlada človeka, naprimer oba sta evropejca, z isto eh, službo, z istim delovnim mestom in lahko se zgodi, da naprimer nekdo samo zato, ker ni britanec, eh, bo imel manj pravic kot pa nekdo drugi. In to je diskriminacija pa čeprav zelo upam, da uh, bo to na koncu zavrnjeno, torej, da bo to spremenjeno v predlogih komisije po rezultatih referenduma. No, mislim, da se moramo držati določenih načel tukaj. Nekatere stvari moramo zelo, zelo paziti, kajti če ne, se lahko zgodi, da bomo šli v napačno smer in ne želimo razlikovanja med pravicami, torej med različnimi državljani Evropske unije. In se bomo borili za to, da bo Združeno kraljestvo ostalo z nami. In še nekaj bi rad povedal z visokim spoštovanjem do britanskega naroda. Seveda oni se bodo odločili, kaj storiti, samo oni bodo šli na volitve in se odločili na referendumu. Zato torej, naj zelo jasno povem. Vi ste bili protagonisti v svetu, Združeno kraljestvo je naredilo ogromno za mir in svobodo na svetu in te vrednote so v DNK britanskega naroda. Zato je najboljše mesto za to, da to pokažete in da uveljavljate ta načela EU skupaj s svojim partnerjem, to lahko storite v Evropski uniji. In lahko smo kos izzivom pred nami, tako tukaj kot po celem svetu, ravno sedaj, ko je toliko strahu in pojasni po svetu zaradi globalizacije, zaradi žalosti, zaradi obupa marsikoga. Marsikdo se boji prihodnosti. Zato mislim, da je enotnost zelo pomembna in enotnost tudi pomeni skupno moč. Hvala. Hvala lepa, gospod Pitela. Poslanec Betten vam želi zastaviti vprašanje. Ja, Sprejmete? Da, prosim, gospod Betten. Hvala, gospod predsednik, gospod Petela. Nekaj me zanima, poslušal sem vas in če sem vas prav razumel, pravite, da ne sme biti diskriminacije pri socialnih pravicah. No, gospod Cameron je predstavil dokaj skromen um, sporozum, ampak piše, da vsaj za nekaj časa lahko splačujemo otroške dodatke. Um, torej glede na to, kako je to njihove države, ne pa v naše države, to je v bistvu potem diskriminacija. In potem mislim, da ste ja nekaj takšnega. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, ko bo zakonodaja prišla v parlament. Ali torej pravite, da bi bila ta zakonodaja lahko drugačna, kot pa tisto, kar je zapisano v sporazumu, da se potem sporazum spremeni. Kajti prej smo slišali, da se ne bo nič spremenilo. Torej, kaj pravite, da bo parlament na koncu spremenil, če to želi, oziroma ali bo to spremenil, če dobi to priložnost, parlament? lei un parlamentare europeo e conosce quanto me o meno Hvala. No, tukaj smo poslanci, veste, kakšen je poslovnik. Tudi vi dobro poznate ta poslovnik. Ničesar se nisem sedaj izmislil. Sedaj pač sem povedal svoje mnenje. Upamo, da bodo Britanci uh, ohranili Združeno kraljestvo v EU in Evropska komisija bo potem morala v bistvu pripraviti dokumente um, in potem bomo mi vsi skupaj kot parlament tudi vplivali na te odločitve. Takrat bomo razpravljali o tem pozneje. Jasno je, da parlament lahko pač pove svoje in doseže svoje sklepe. Sedaj ne moremo producirati teh predlogov. Bomo videli, kaj se bo potem zgodilo. Ko bodo ti predlogi na mizi, bomo konstruktivno razpravljali o njih. Na vsak način seveda želimo, da Združeno kraljestvo ostane Evropske unije. To je bistvo ambicioznost. Hvala lepa. Gospod Pitela, sedaj pa v imenu EKR, gospod Fox. Hvala, predsednik. Ta sporazum, ki je bil dosežen prejšnji teden, je bil nekaj, za kar so se vsi borili. Marsikdo je temu tudi nasprotoval, imel pomislek, ampak sem pa vesel, da so bile te vire prevakane. Torej, veliko politične volje je bilo in na koncu je bilo to zapečateno, um, tudi z tem obiskom v trgovinici v okolišu. Um, skratka, sedaj smo dobili ta sprazum, ki zagotavlja britansko narodu poseben status. Um, nikoli se ne bomo pridružili evroobmočju oziroma Schengenu. Torej smo država, ki ne želi biti del um, te strukture evropskega političnega projekta. Tukaj imamo torej um, neko prosto izbiro, torej, da lahko vsi normalno živimo. Um, mi in oni in po drugi strani lahko tudi igramo aktivno vlogo v Evropski uniji, ne da bi bili deležni diskriminacije na področju, ker želimo nacionalni nadzor. Skupina IKR e pozdravlja takšen dogovor. Sedaj pa morajo britanski ljudje tudi odločiti, kako je s temi pogoji in podati svojo sodbo. Sam bom podporil kampanjo, da ostanemo v Evropski uniji. Ja, kar počasi, gospodje. Torej, imam enostavne argumente. Uh, britansko gospodarsko okrevanje je sicer v redu, ampak je še vedno krhko, zato tega ne bi oteževal tako, da bi um, na zaprl pred enotnim trgom. Prav tako mislim, da bodo naši voljivci varnejši, naša država bo varnejša, če še vedno nadaljujemo sodelovanje z evropskimi partnerji. Nekateri, ki so dobri ljudje, bi se z mano um, ne strinjali in to tudi spoštujem. In če se Britanci odločijo, da bomo odšli, potem moramo tudi uh, sprejeti to odločitev in to ustrezno veljaviti. Ampak nekateri tukaj pa tudi niso spoštljivi do odločitev drugih in oni v bistvu tukaj za menoj kričijo. Oni v bistvu primerjajo EU z Sovjetsko zvezo. To je mislim, da neumno in to je v bistvu želivo za tiste, ki so živeli um, pod um, tem jarmom komunizma. Kaj je z razliko od Sovjetske zveze? Vsaka država lahko uh, sprejme odločitev in odide uh, iz EU. Gospod Faraš, to je odločitev suverenega naroda. Torej, to, da se v Evropski uniji, je izbira in stranka konzervativcev bo spoštovala to izbiro. Gospod predsednik, torej voljivci v Združenem kraljestvu bodo opravili svojo vlogo in sami bodo odločili, ali bomo odšli ali ne. In v Združenem kraljestvu se zdaj lahko veselimo razprave v zvezi s tem v naslednjih štirih mesecih. EU se mora osredotočiti na migracijsko krizo, s katero se vsi skupaj soočamo. Uh, nizozemski predsednik vlade, da jadramo uh, okoli šest tednov, da um, uh, rešimo šenga, to je povedal pred petimi tedni. Tukaj očitno v parlamentu pa ne želimo sprejeti tega, da je migracijska kriza še toliko huša zaradi tega, ker je uh, kanclerka Merklova rekla, da bo Nemčija um, kar prosto spremljala vse te migrante. V bistvu je potem unilateralno določila evropska pravila. In sedaj ljudje prihajajo kar sem, brez omejitev. Uh, in nekatere države kot Mačarska pa naprimer uveljavljajo pravila in ščitijo šengenske meje, njih pa potem kritizirajo. In druge države naprimer kršijo pravila, um, njim pa ploskajo. Mi tukaj ne moremo začeti reševati te krize, dokler ne bomo uveljavili predpisov, ki obstajajo. Tako da zaščitimo zunanje šengenske meje, tako da se osredotočimo na osnove uh, vdelave, torej uh, pridrževanja in pa sprejemo vračanja. Uh, tako da um, se imigranti um, oziroma prosilci za azil ne bodo prosto uh, premikali po Evropski uniji v celoti. Prav tako potrebujemo politične ukrepe za to, da končamo konflikt v Siriji. Treba je dati prioriteto tistim beguncem, ki so že v taboriščih v Turčiji, v Libanonu in pa v Jordaniji, tako s humanitarno pomočjo, kot tudi tako, da jim ponudimo zatočišče. Ali ni perversno? da je EU dala prednost tistim, ki eh, prečkajo Egejsko more, ne pa tistim, ki so že kvalificirani kot begunci eh, po standardih OZN. Kot Tusk sam priporočam to, da za naslednji vrh EU, torej iz Maison d'Antoine, prinesete veliko hrane in torej poveste tudi vsem voditeljem, da se lotijo te zadeve. Eh, Hvala lepa, gospod Fox. Corbett ima vprašanje za vas. Dopustite, prosim, gospod Corbett. Hvala. Torej, gospod Fox je dejal, da bo za to, da uh, Združeno kraljestvo ostane v Evropski uniji. Vijo pa, da je njegova stranka razdeljena pri tem vprašanju. Torej, med 20 uh, konzervativci um, v Evropskem parlamentu, koliko vas bo podporo vašega premijeja, zato da ostanete v Evropski uniji in koliko jih bo proti, torej z UKIP-om, zato da Združeno kraljestvo eh, zelo putne vrata in odide iz Evropske unije. Pr well, Prosim, gospod predsednik, gospod Korbet, očitno uh, želi vedeti, uh, kakšna so ta mnenja. Mislim, da ne bolje, da jih kar vpraša, moje kolege. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu liberalcev gospod Verhofstadt. Prosim. No, gospod Korbet, zanimivo vprašanje, vseeno. In nekaj bi dodal. Gospod Kemal. Vladi Hat. Samo trenutek. Gospa Gular, postopkovno vprašanje, če sem vas prav razumel, imate? Ja, gospod predsednik, mi smo tukaj v Evropskem parlamentu in ko date modre kartone, že pred nekaj časa sem ga dvignila, takrat morate dati prednost eh, torej, razpravi med Britanci in pa drugimi predstavniki. Eh, to ne pa, da imamo v bistvu razpravo med samimi Britanci, oni se lahko pogovarjajo kje druge, ne pa tukaj. Mislim, da je to bolj smiselno. Torej, eh, zato bi rada zastavila vprašanje um, gospodu Foxu. Liebe Frau Goulart, wir haben die Spoštovana gospa Goulart, pravilo je, da modrih kartončkov ne, de, ne delimo po nacionalnosti, temveč dobi priložnost tisti, ki je najhitrejši. Gospod Corbett je bil najhitrejši. Tisti, ki se je prvi javil, je vedno dobil razen gospoda Campbella, ki se je javil še preden je sploh govornik dobil besedo. Seveda to drži. Kako lahko to Tako rečete, gospa kolegica. Ja, ja, ja. Ker moje izkušnje to kažejo. Ampak mi tukaj zelo dobro vidimo in gospod Corbett se je javil prvi. Če bi vi bili prvi, bi pač vi dobili besedo. Sedaj pa predsednik vaše politične skupine, gospod Verhofstadt, prosim. The, the... Torej, gremo naprej. Uh, gospod Corbett in gospa Kolar, torej, Ni vprašanje, gospod Foks, gledajte, zakaj vi govorite, ne pa gospod Kemal? On gotovo še dvomi, v bistvu še ne ve, koga bo podporil, kaj bo storil. In to mislim, da je najboljši odgovor za vprašanje gospoda Korbeta. Bolje to, kot pa da rečete, um, kot vi, torej, da mora to samo vprašati. Glejte, kakorkoli že, gospod Fox, uh, že od vsega začetka sem se vedno spraševal pri teh pogajanjih, zakaj je ta britanski sporozum tako ključen. In lahko rečem, v nečem sem prepričan ta sporozum se nanaša ne, na Evropo. Tu gre za to, da v bistvu ponovno združimo torice, bodimo iskreni. Samo morda ne vem, kakšen bo rezultat um, referenduma, ali bo, boste ostali v EU, ampak sem pa pripričan, da to ne bo ravno na novo združilo torico. To je pa jasno, kajti to, kar vidimo, je v bistvu petelini boj. Gospod Tusk je sedaj dosegel ta dogovor in sedaj vidimo te prepire. Eh, Boris Johnson, potem proti Cameronu. In gledajte, videl sem ambiciozne politike, tudi sam sem to. Ampak Boris Johnson, to je pa čisto druga raven. Kaj je v bistvu londonski župan in potem govori proti interesom. Um, meščanov Londona. Prav tako ima potem še osebne ambicije, gotovo ne za boljšo Evropo. In to je res cel cirkus, um, kolegice in kolegi. In to je patetično, bi lahko rekel. Um, ne vem, kako se lahko to dogaja. V bistvu je to dramatično, celo za Britanijo, gospod Fox, še posebno za vas. Torej, kot vidimo, funt zelo hitro pada. Potem enotnost Britancev je pod vprašanjem. In ameriški bratranci pravijo, ja, končajte že s tem. Uh, mi tukaj ne bomo sklenili trgovinskega sporazuma z vami zunaj EU in ta poseben odnos med ZDA in Združenim kraljestvom očitno ni tako zelo poseben, vsaj ne več danes. Torej, majhen nasvet tistim, ki to se zdaj počnete s to razpravo v Združenem kraljestvu. Ne mislite, ne mislite, da bi po ne lahko ponovno začeli s pogajanji. Vem, vem, nekateri mislijo to. Ja, ja, pa se to Evropa ko boste rekli ne na referendumu, potem boste ponovno za pogajalsko mizo, kot pri Irski, Danski in po uh, ustavi na nizozemskem in pa v Franciji, ampak to tukaj ni isto. Tam je šlo za ustavo, za pogodbo, tukaj pa gre za ja ali ne, ven ali noter, eno ali drugo in to je to. In če naprimer vidimo, kako je britanska valuta ogrožena in potem kako so Britanci sedaj odtujeni tudi od ZDA in pa če vidimo, kako sedaj uh, se Združeno kraljestvo uh, preoblikuje v majhno Anglijo, potem, glede na vse to, mislim, da bi bilo res modro, da ostanete v EU. Ampak, kolegi, torej, to je patetična razprava, eh, ampak je pa tudi dramatična in pomembna razprava za Evropo, kaj ti bodimo iskreni. Sedaj govorimo o nečem, kar moramo združiti, v bistvu uh, ne smemo biti razdeljeni. Uh, če bomo razdeljeni v Evropi, kdo bo zmagal potem? Takšni kot Vladimir Putin ali pa Bašar al-Assad, um, islamska država. In namesto, da bi se pogovarjali o tem, kako se njim zoprstaviti, pripraviti novo strategijo, to, kar tukaj kažemo, pa je razdeljenost, da smo slabotni, šibki in tako dalje. In včeraj je ponovno postalo zelo jasno. Um, ameriško-ruski načrt eh, za prekinitev ognja v uh, Siriji je bil dosežen, ampak Nas pa ni bilo tam, pa je bilo to zelo pomembno odločitev, pa nas ni bilo tam. Torej, sedaj, kot očitno nekateri želijo, še vedno lahko gremo naprej in se pritožujemo glede tega sporozuma in kažemo na minuse tega sporozuma. Glede, gospod predsednik, sam bi predlagal tole, gospod Tusk in vsi tukaj v tem parlamentu, predlagam obratno kot to. Torej, ta sporozum je odlična priložnost, da gre Evropa ponovno popravi poti in da Evropa ponovno funkcionira končajmo že s to uh, Europe à la carte eh, torej, uh, in pa s, tem, um, s, tem, s to krizo zaradi britanskega izhoda. Torej, nič uh, nima proti posebnemu statusu Združenega kraljestva. Če se naslednjič tudi vi strinjate s tem, da, ko bomo govorili o tem ponovno, uh, da lahko govorimo o večji integraciji. Torej, te reforme vsi skupaj potrebujemo zato, da bomo postavili na noge bolj združeno Evropo, kajte to združeno Evropo potrebujemo za te krize, ki so pred nami. Uh, Eh, tudi za begunsko krizo, naprimer, gotovo. In to je zadnja točka. Torej, storiti moramo več, tudi pri begunski krizi. Um, gospod Tusk, storite vse v svoje moči za to, da rešite to krizo, tako kot smo to storili uh, sedaj uh, pri tej rešitvi za britanski potencijalni izhod. Hvala. So, ja, Hvala lepa, gospod Verhofstadt. Sedem se jih je javilo, da vam zastavi vprašanja. Sedem. Ja, vaša jezna kolegica je že zapustila dvorano, torej sedem se jih je javilo, večina iz iste države. Prva se je javila gospa Jakonsari, z Finske. Ne boste verili? Finska kolegica bo zastavila vprašanje belgijskemu predsedniku politične skupine. Hvala lepa za besedo. Želela bi gospodu Frhofštatu postavila vprašanje. Vem, da je dober govorec in strasten evropejec in postavljam vam isto vprašanje, kot ste ga vi pozabili, pov, postavili gospodu Foxu. Ali ste zavedate, da tudi ljudi, ljudje iz vaše politične skupine, tudi Finci, um, vodijo kampanjo za Brexit? Ne vem, zakaj bi morali Finci eh, voditi kampanjo za Brexit. Eh, Britanci so tisti, ki se bodo odločili in britanski politiki se morajo zauzeti za eno ali drugo tališče. Ampak, eh, če se bo kdo prizadeval za to, da Velika Britanija ne v Evropski uniji, bodo to liberalci. Sedaj pa Združena Evropska levica, predsednica gospod Cimer. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Notranje strankarski spor je vodil tako daleč, da je sedaj ogrožena struktura in konsistenca Evrope. Socialnega stebra ni več. Gospod Juncker, kaj bo iz strojnega aja? se lahko že kar spakirate in rečete, obljube ne držijo več. In povem vam še tole. Evropska unija se bliža tržno radikalnemu anglosaškemu modelu. V Bruslu bi lahko postavili spomenik 18. februarja 2016 smo spet oživili radikalno tržno ekonomijo. Hvala lepa. 100 tisoče ljudi je v zadnjih dveh mesecih prišlo v Grčijo. Evropska unija pa ni nič storila, ni izpolnila obvez, ni zagotovila premestitve. Soglasni sklep prejšnjega sveta in tega ni nihče kritiziral, se ni spoštovalo. Dan po vrhu o tem ni bilo več govora. Meje se zapirajo. In potrebno je ohraniti meje odprte do naslednjega vrha. To je bila skupna odločitev. Sedaj bomo imeli konferenco na Dunaju in moram reči, Grčija ni bila povabljena. Glavni dejavnik ni bil povabljen. Kako pa naj potem najdemo evropsko rešitev? In ta praksa Dunaja je bila kritizirana strani sveta in komisije. Potrebujemo, in to ste tudi sami dejali, gospod Juncker, izvajanje tega, kar smo že sprejeli. To je prvi predpogoj, da izpolnimo številke kontingente in pomagamo Grčiji. Potrebujemo zakonito pot, to moramo ustvariti. Grčiji je potrebno pomagati konkretno. Ne moremo kar tako se delati, kot da bomo vse prepuščali državam članicam. Države članice morajo izpolniti svoje zaveze. To je človeška zaveza. In zelo konkretno bi rada povedala še tole. Poglejte si za vzor novo portugalsko vlado po ponudbi Koste Ciprasu, da bi tisoče migrantov sprejeli, prevzeli. Pa tudi Valencija je grški provinciji v Južnem Egeju ponudila pomoč. Zakaj drugi ne morejo tega storiti? O tem bi morali danes govoriti. Ne pa, da se gremo igrice moči med Cameronom in Johnsonom. To me sploh ne zadeva in tudi beguncev to ne zadeva. Morali bi govoriti o beguncih. Drama v Bruslu, inscenirana drama v Bruslu, prava drama pa se odvija drugje, mi pa ne storimo nič, ne odzovemo se, delamo vse, kot da se bo vse rešilo samo. Gospe in gospodje, potrebno je ukrepati skupaj in jasno povedati, kaj je potrebno. Hvala lepa. Zimmer, eine... Gospa Cimer, vprašanje za vas. Poslanke Mahta, spremete? gospod Martin, se opravičuje predsednik. Kje pa je? Hvala lepa, predsedujoči. Torej, gospe Cimer sem eh, pozorno prisluhnil. Eh, ona prosi, da se eh, razdeli begunce iz Grčije po Evropi. Ampak, gospa Cimer, zakaj želi, da se ti begunci razdelijo samo po Evropi? Zakaj ne moremo teh ljudi razdeliti povsod po um, svetu, vključno s sosednjimi državami? Spoštovani kolega, vse smo poslanci v Evropskem parlamentu. Naši voljivci so nas izvolili, pomagamo reševati težave in ljudje vstopajo v EU. Prihajajo pa, če si to želite ali ne. In zaprte meje pač ne pomagajo. In tudi ne pomaga zapiranje notranjih meja EU. Potrebno je prevzeti odgovornost. Mi moramo prevzeti odgovornost. Saj ne morem kar tako nekomu reči, vi to rešite. Ne, mi moramo to rešiti skupaj. Moramo Evropsko unijo odpreti tako, da bo možno brez nevarnosti za življenje priti v EU. Potrebno se je držati tudi azilnega prava in spoštovati je potrebno mednarodne zaveze Evropske unije. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu zelenih predsednica Harms. Prosim. Pardon, Hvala lepa, draga Gabi Cimer. Seveda je politika vedno tudi inscenacija, vendar pa na tem zadnjem vrhu nisem imela vtisa, da je šlo za poceni inscenacijo. Ne, zdelo se mi je, da je Donald Tusk to dobro opisal, da je to zaključek zelo resnih pogajanj, kjer ta dogovor s Cameronom ni bil v osrčju. V osrčju je bilo to, kar bo lahko omogočilo Evropski uniji, da ostane skupaj. Moj vtis z tega vrha, bila sem samo opazovalka, je bil, da je to bil vrh, kjer je veliko držav članic gledalo v prepad in so prvič uvideli, kaj pravzaprav prav pomeni, če stara, velika država članica želi zapustiti EU. Upam in to sedaj proti tem petelinim bojem, ki jih tukaj lahko vidimo, upam, da bo predvoljeni boj v Britaniji pomagal spoznati Britancem, kako pomembna je za njih EU. Upam, da bomo mi vsi v Evropski uniji v tem predvolilnem predreferendumskem boju spoznali, kako pomembna je za nas Evropska unija. To smo gradili desetletja, zato so ljudje celo umirali, še prav posebno v vzhodnji Evropi. In to še nedavno. Samo v nekaj tednih se lahko to tudi uniči. Tega ne smemo pozabiti in poznam hazardere, kot je gospod Farage in lahko kar pričakujemo, kaj bomo slišali v razpravi. Ta postopek samorazumevanja, ki se je začel v Veliki Britaniji, bi lahko bil postopek, ki bo uprit vsem nam pri izzivih, ki so pred nami. Ti so bili že veliko krat opisani. Evropska unija je postala nekoliko bolj izolirana v teh kriznih časih. ZDA. Veliko krat je bilo to že upisano in to lahko vidimo v veliko sporih. Nas ne bodo kar tako pomagali rešiti iz težav. Od nas tudi že kaj pričakujejo in od ukrajinske krize je postalo jasno, da tudi mi, evropejci, tako pričakujejo američani, najdemo skupne rešitve na naših zasedanjih. In če si pogledam Sirijo, če si pogledam zaostritev razmer globalno gledano, potem lahko rečem, da bo združenim kraljestvom Evropska unija lažje reševala te krize na evropski način. Gre pa tudi potem še v drugo smer. Tudi združeno kraljestvo bo lahko bolje prebrodlo te krize, če bomo imeli enotnost v EU. Škoda, škoda, da je bila begunska kriza samo omenjena. Gospod Juncker, dejali ste, takrat, ko nastopijo težave, pride do dogovora. Na tem vrhu, pri begunski krizi, pa se to sploh ni zgodilo. Kot neka verižna reakcija, tudi kot posledica nesposobnosti v begunski krizi, so se sedaj meje po EU začele zapirati. Vedno bolj vidimo tudi, da vojaki ščitijo meje in potem vrh s Turčijo. Tisti, ki želijo bolj krizo, ki želijo, da bi bolje ravnali z begunci iz Sirije in od drugot, tistim želim veliko pogajalske spretnosti. Teme so še vedno enake. Premestitev v Evropski uniji, to bi naj bilo izvedljivo. Če se ogledamo te številke, bi to naj bilo izvedljivo. Boljše upravljanje na mejah, to bo drago, vendar pa je to potrebno. To moramo pravno utemeljiti. NATO lahko uskoči, vendar pa ne more seveda varovati zunanih meja Evropske unije. In večja pomoč beguncem v Jordani, v Turčiji, vse to se mora zgoditi. Hvala lepa za vašo pozornost in potrpljenje, gospod predsednik. Hvala lepa. Samo trenutek, gospod Hans. Gospod Arnold vam je želel zastaviti vprašanje. Dovolite? Ja, torej, eh, hvala, da nas niste strašili, tako kot eh, kolega Verhofstadt. Omenili ste sporazum po mojem mnenju imamo eh, sporazum, eh, kjer eh, veliko stvari ni jasnih, kaj je ta zavora v sili, kaj je vedno tesnejša unija, to nikoli ni bilo sploh opredeljeno. Kaj je Cameron pravzaprav sploh dosegel s tem sporazumom? No, but, sorry, mentioned... Se opravičujem, ampak omenili ste to, kar je bilo najpomembnejše, se pravi ta zavora v sili, to je v sporazumu. Vedno sem odprta za kompromis. Evropa je vedno pripravljena na kompromis. Vse, kar se dogaja, se dogaja s pomočjo kompromisa. Ampak dolgoročno se nikoli ne bom strinjala s tem, da nek delavec, ki pride iz vzhodne Evrope, da se obravnava kot drugorazredni delavec. In upam, da se boste z mano strinjali o tem. Hvala lepa. Besedo dobi politična skupina EFDD, predsednik Ferrač. Prosim. Hvala. Ja, vse je zelo uznemirljivo, kaj ne referendumska sezona. In eh, sezono bo odprla nizozemska 6. aprila, eh, ki, kjer bomo imeli referendum o sporazumu v Ukrajini in eh, to bo zavrnjeno. In na to smo danes slišali od gospoda Orbana, da bo referendum tudi eh, na Mačarskem, eh, torej, eh, kjer se bo Mačarska odločala ali je prisiljena v to, da sprejme ali ne kvote migrantov. Um, ki so torej, težave, ki so nastale tudi zaradi gospe Merklove in tako dalje. Na to Tudi Češka želi uh, eh, eventualno referendum. No, in skoraj sem pozabil, tudi britanski referendum imamo 23. junija, torej ali bo Britanija ostala ali ne v Evropski uniji. In eh, to je izid 40-urnega uh, eh, vrha, uh, kjer je gospod Cameron um, igral Oliverja Twista, um, pri gospodu Tusku in kaj je dosegel. Zelo malo je dosegel. Dosegel je, da se lahko za določen čas eh, omeji pravice eh, migrantov in da eh, se nam ni treba vedno bolj povezovati v Evropo. Rečeno je bilo, da bo ta sporazum pravno zavezujoč in to je bilo danes tudi potrjeno. Gospod Cameron pa je eh, rekel, da bo ta sporazum uložil v Združene narode, ampak v tem primeru je bolje, če da to kar eh, v nogavico, kajti prav toliko bo to pomenilo. Ta sporazum je povsem nesmiseln. Ali je pravno zavezujoč? Torej, leta 2008 je bilo rečeno, da obveznosti v eh, mednarodnih sporazumih ne morejo eh, vnaprej eh, določati, kakšen bo izid pogajan o evropskih pogodbah. To je bila sodba sodišča. Ampak Kaj to pomeni, da potrebujemo novo pogodbo? Vsaka taka pogodba bi bila zopet podvržena referendumom, ki bi bili zopet neuspešni. No, ampak imamo pa zavoro v sili, to je velik uspeh. Ampak to se zgodi sekundarno zakonodajo, o kateri mora glasovati ta parlament. Torej, kaj se bo zgodilo? Imeli bomo referendum, eh, sledili bomo gospodu Cameronu, ostali bomo v Evropi, na to pa se moramo vrniti pred ta parlament. Ali bo ta parlament podprl uh, poseben status Velike Britanije. Danes smo slišali, da se to ne bo zgodilo. Torej, sporazum gospod eh, Tusk in gospod eh, Cameron, če poslušate, ta sporazum nikakor ni pravno zavezujoč. In britansko ljudstvo se bo odločilo, kaj je za nas varneje. Ali je varneje, da ostanejo eh, v. Uh, Eh, organizacij, eh, kjer eh, nam njihov šef policije pravi, da imamo 5000 teroristov ali pa je vrneje, da sami branimo svoje meje in svojo demokracijo. Sam bom glasoval za to, da Združeno kraljestvo zapusti Evropsko unijo. Gospod Farage vprašanje gospoda Kaze. Spremete vprašanje? Prav, gospod Kaza, prosim. Oops, you, Hvala, predsedujoči. Uh, No, vsi vemo, da je gospod Faraž eh, delal na tem, da bi Velika Britanija zapustila EU, odkar sem se pridružil temu parlamentu pred 11 leti. No, poskusil se je v lokalnih volitvah, pa ni imel uspeha, na to se je eh, preizkusil v parlamentarnih volitvah eh, in zopet ni bil uspešen. Nasprotno, gospod Cameron je dobil še večjo večino. No, Referendum ste si vedno želeli. Eh, Če eh, tu eh, velika večina Britancov odloči, da želi ostati v Evropski uniji, ali boste končno spoznali, da je konec in nas boste zapustili, ali boste ostali z nami in začeli uživati našo družbo? Gospod Kaza. Ne vem, kdo vas je briferal o zgodovini uh, uh, UKIP-a. Eh, ampak eh, leta 2014 je 28 odstotkov dobil UKIP in, to, in dosegel je najboljši rezultat od leta, 2000, od leta 1906 naprej. Morda vas bo to malce razsvetlilo. Kar se tiče referenduma, Ja, torej to je enkratna priložnost. Prepričan sem, da če bomo glasovali, da ostanemo, ne bomo imeli več druge priložnosti in da se bomo še bolj pogreznili v to uh, unijo. Ampak sedaj uh, je priložnost, uh, kajti uh, lahko, da je. Um, imamo možnost, da zapustimo Evropsko unijo in če bomo zapustili Evropsko unijo, bodo vsi britanski poslanci zapustili ta parlament. Kako se vam pa to zdi? ENF frakcija. Ta je pa ENF, gospa Le Pen, prosim. Torej, bodite previdni glede analize rezultatov, gospod. Torej, pri eh, meni eh, so eh, socialisti padli na 22 odstotkov, pa nihče ni zapustil vlade. No, čez štiri mesece se bo Združeno kraljestvo odločalo, ali bo ostalo v Evropski uniji ali ne. Torej, takšen instrument je zelo legitimen in kaže na lepo vitalnost Združenega kraljestva. Torej, v Franciji prav tako eh, nimamo vsi eh, enakega stališča grede Evropske unije. Kar se tiče um, pravice vseh eh, mnen, pravice svobode in govora. Torej vse to bo za Angleže priložnost, da bodo razpravljali o tem ali bodo ostali ali ne. To je bila odločitev, ki je bila sprejeta leta 1970. Če bo bilanca za njih negativna, potem bodo pač obrali drugo pot, pot svobode. Torej, um, deklaracija pravice državljanov iz leta 1793 uh, eh, jasno kaže, da uh, ena generacija ne sme zaslužiti druge generacije. Torej, ena generacija uh, Angležev se je odločila, da bo v Evropski uniji in ta ne more sedaj uh, tega usiliti drugih, drugim generacijam. Ta referendum je uh, posledica logike demokracije in zato je legitimen. Evropska unija nam v. Uh, vsiljuje celo vrsto eh, zakonov, ampak eh, to so ljudje, ki niso niti izvoljeni in ki, kjer ni nobene demokratične eh, razprave in tu gre dejansko za neke vrste tiranijo. Torej, ti ljudje so že na zakonit prišli, način prišli na oblast, ampak izvajajo pa jo na neprimeren način. In nič ne bo tu eh, tega spremenilo, niti vaše grožne, niti ankete, eh, ki jih je verjetno gospod Soroš eh, opravil, torej gospod Weber očitno ehm, daje prednost anketam nad referendumom. Torej, ljudstvo se mora odločiti, ljudstvo mora sprejeti uh, odločitve in upam, da bo za vas uh, referendum brutalen, kajti Britanci boste na ta način dobili svobodo. Tako, sedaj pa samostojni poslanci. Gospa Doc, prosim. Eh, ko mi v Združenem kraljestvu eh, razmišljamo o eh, svoji neodvisnosti, ki nas lahko čaka 23. junija. Ugotavljamo, da ne glede na napore našega predsednika vlade, Evropska unija eh, ni eh, pripravljena na kompromise. Torej, eh, naš sporazum iz leta 2013 ni bil spoštovan in suverenost se spodkopava in varnost je vedno bolj ogrožena. Torej, vedno več milijard pošiljamo v Evropo, od tega dobimo zelo malo nazaj. Ampak, gospod predsednik, predsednik, tudi če si. Uh, Tudi, če se lahko nekatere um, manjše stvari popravi, um, kot to trdijo tisti, ki si prizadevajo, da ostanemo, ne bo prišlo do sprememb pogodbe. Ta parlament uh, še vedno lahko odloča, razpravlja eh, in to, kar imamo pred seboj, je eh, res popolnoma neprimeren sporazum. To je sporazum s figo v žepu. Eh, torej, moje sporočilo je, verjemimo v Združeno kraljestvo, kajti veliko več imamo pred sabo, kot je to, kar puščamo za sabo. Gospa Doc, imate dva modra kartona. Jo sprejmete? Gospa McGinnis. Hvala, predsedujoči. Eh, ali lahko gospod Doc eh, vprašam, če priznava vlogo Evropske unije v mirovnem postopku na Severnem Irskem? Eh, kaj ti to je omogočilo tistim, ki so se ne strinjali, torej, če se zelo milo izrazim, eh, da so eh, lahko sedli za pogajalsko mizo. Ali priznavate vlogo Evropske unije v mirovnem procesu na Severnem Irskem. Torej, tudi mi na Irskem imamo pravico, da smo slišani. Ja, hvala lepa, gospe McGuinness, za vaše vprašanje. To je zelo relevantno vprašanje in vedno sem eh, priznala vlogo tega parlamenta in teh institucij eh, za to, da eh, so zagotovili mm, mir na Severnem Irskem in da so tudi skladi za to Mm, predvideni, ampak eh, eh, naj povem tudi to, da nas vsak funt, eh, ki pride na Irsko, stane funt in pol, ki se vrača nazaj v Evropsko unijo. In tudi naj povem, da imamo danes veliko boljše odnose kot kadarkoli prej in vem, da se bo to nadaljevalo gospod, gospa McGuinness, naj povem, da to, kar potrebujemo na Severnem Irskem, je um, resnična, odkrita razprava, ne pa grožne eh, in podpihovanje strahu eh, vseh tistih, ki želijo, da sledimo evropski liniji. Hvala lepa. Torej, uh, sam bom sledil uh, temu praksi gospoda Šulca in sprejemal samo en modri karton na eh, govorca. Hvala. Gospod Rojl, minuto in pol. Gospod predsednik. Predsednik sveta, komisar. V zadnji razpravi o vlogi sveta smo slišali, da v svetu sedijo samo še egoisti, ki se prepirajo in postavljajo svoje interese v ospredje. Zato se mi zdaj zdi ustrezno povedati, da je zadnji vrh dokazal, da gre tudi drugače. Zelo zadovoljen in srečen sem, da smo na zadnjem vrhu končno videli, da svet zna sprejemati odločitve, sklepe in reševati težke odločitve zadeve. Hvala lepa predsedniku Tusku in ostalim. To je končno dokaz, da je Evropa operativna tudi pri najtežjih vprašanjih. In če bo to služilo temu, kot je dejala gospa Hans, da bo ne samo vzdržen kresto prebivalstvo doumelo, kako pomemben je evropski projekt in kako dragocen je lahko, če bo to vodilo tudi do tega, da bomo v svetu in parlamentu uvideli, kako pomemben je ta projekt in se zanj zavzeli, potem bo to dobro. Potem bomo lahko sprejeli tudi kakšen težak kompromis. Potem je to bilo uredno. Potem je to zelo uredna nova priložnost za Evropo. Upam in želim si, da bi še prav posebno tema beguncev, gospod Fox, cenim vas, vendar pa ta težava beguncev ni težava samo vabila kanclerke. Ne, to je širša težava, to moramo rešiti skupaj, ne pa tako, da se bodo posamezniki igrali svoje igrice. In torej dokazali smo prejšnji teden, da lahko rešujemo take projekte. Ne bomo pa tega rešili, če bomo darovali sami in tako bomo doživeli katastrofo. Gospa Wilmot, tri minute. Hvala lepa, kolegice in kolegi razpravljamo o rezultatih prejšnji teden. Vendar pa to ni vse. Dogovor je bil dosežen, sedaj pa ura teče. Vrh je britanskemu premijeju dal to, kar je potreboval, da lahko se sedaj odločno zavzame za članstvo v EU, pa to ni nekaj, kar bo sedaj resnično pomagalo pri referendumu. Vprašanje je veliko bolj bistveno, kot je nekaj, kar se lahko dogovorijo na zelo poznem zajtrku v Bruslju. To je o prihodnosti Britanije kot globalnega akterja. Gre za prihodnost Evrope v časih, ko potrebujemo mednarodno sodelovanje, zato da se soočimo z izzivi v nestabilnem svetu. Predolgo so britanski politiki potiskali velike argumente za Evropo pod preprogo. Samo naša stran je skušala kaj storiti. Dobro, slišali smo tudi nekaj z druge strani, ko so skušali doseči napredek pri svoji ideologiji in so strašili prebivalce. To je bilo seveda retorično, niso pa imeli pravih ustreznih odgovorov, ko so bili vprašani po alternativah, da bo Britanija lahko pokončno stala kot dejavna članica Evropske unije. Kolegice in kolegi, čas je, da tisti, ki želijo spregovoriti o imenu Britancev, to storijo. Tisti, ki trdijo, da so patriotski, zastopajo pa samo majhen delež britanskega prebivalstva in v bistvu povzročajo to, da se bo naš ugled zmanjšal. Potrebno je poskrbeti za delovne ljudi. Sicer trdijo, da to počnejo, ampak sedaj počnejo ravno nasprotno. Kratijo socialne pravice in pravice delavcev. In zato laboristi že hodijo po ulicah, od hiše do hiše, ne samo v Britaniji, da bi ostali člani Evropske unije, temveč da bi postali vodilna članica Evropske unije. Torici želijo oslabiti pravice delavcev, pravice do enake plače, do, va, do dopusta To želijo oslabiti. Mi pa bomo storili ravno nasprotno. Želimo povedati, da Britanija mora odigrati pomembno vlogo globalno gledano. Od okolja do ekonomije je Britanija močnejša, če sodelujemo z evropskimi partnerji. Veliko lahko še postorimo, da bo Evropa boljša za naše državljane. Nihče si ne sme delati iluzij. Ko bomo sprejeli zakonodajo po tem dogovoru, naše delo še ne bo upravljeno. Za Britanijo, če želite imeti vpliv na ta proces, pa moramo imeti sedež v Evropski uniji. Torej, borili se bomo do zadnjega diha za zmago. Hvala lepa. Wilmot, we... Hvala lepa, gospa Wilmot. Sprejmete modri karton Earl of Dartmouth. Da, prosim. Hvala lepa. Na britanskih splošnih volitvah pred nekaj mesecih je manifesto laboristov nasprotoval referendumu o brexitu. Podpirate načelo, da lahko imamo referendum ali ste proti in če sedaj podpirate referendum, zakaj ste spremenili mnenje? To je sedaj nepomembno. Referendum imamo, pa naj si nam bo to všeč ali ne. Zagotoviti moramo, da se borimo za prihodnost Britancev in prihodnost Britancev je močna Britanija v močni Evropi. To bo dobro za našo ekonomijo, za našo varnost, za delovna mesta, naložbe in za pravice delavcev. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Intfeld, minuta. Hvala lepa. Vedno rada citiram iz svoje priljubne serije Yes prime minister. Še prav posebno takrat, ko Sir Humphrey reče, minister, Britanija ima že vsaj 500 let enak cilj zonanje politike, da ustvarimo razkorak, eh, razprtije v Evropski uniji. In zato smo torej veliko krat podpirali koga proti katerikoli drugi državi, samo da bi EU razpadla. Torej, eh, razdelimo in vladajmo. Zakaj bi sedaj to spremenili, ko je pa tako dobro delovalo? Kot, Britanc, kot nizozemska liberalka in evropejka bi rada rekla, da moramo pokazati 23. junija, da Sir Humphrey ni imel prav. Dragi britanski prijatelji, želimo vas v EU, potrebujemo vas v EU. In ne samo zaradi nekega nejasnega dogovora, temveč zato, ker je samo enotna, odločna EU lahko prava za izzive 21. stoletja. Begunska kriza, ekonomska kriza, finančna kriza, podnebna kriza. Le tako, le skupaj lahko izkoristimo vse priložnosti globalne ekonomije in interneta. Zgradimo prihodnost skupaj. Glasujte za to, da ostanemo v EU 23. junija. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Anderson, minuta in pol. Hvala lepa. Delavci pod pragom revščine zaradi nacionalnosti. To ni prava pot, da Britanija ostane v EU. Lažne obljube o konkurenčnosti in semantika o vedno bolj povezani zvezi, to ne bo zadostilo že i euroskeptikov, ki ste jo danes slišali tukaj. To, kar počne EU, ni idealno. Še vedno je demokratični primaklaj zelo velik in ne počnemo tistega, kar bi morali glede demokracije, ta bi morali biti v nacionalnih parlamentih, vendar pa nudimo zaščito na področju potrošnikov, delavcev in človekovih pravic. Prav tako ponujemo možnost za progresivne sile, da se združijo. Podpirala je irski mirovni proces in zaščitila in podpirala projekte za sodelovanje čez meje Interreg, naprimer. Tukaj imamo kar nekaj projektov, ki jih lahko navedemo, mostovi in tako dalje. Potrebno je omeniti strukturne kmetijske sklade, ki so imeli velik pozitivno vpliv na sever Irske in tisoče državljanov, ki nimajo upanja v britansko vlado. Zato bo Sinn Fein se mm, zavzel za to, da ne bi bilo brexita, Britanija naj ostane v EU. Hvala lepa. Hvala lepa. Ivans, minuta in pol. Hvala lepa. V Walesu je to sedaj zelo intenzivna politična razprava. Pred referendumom junija imamo volitve maja nove velške vlade. In pogovarjamo se o tem, kako bi zagotovili trajnostno ekonomijo in kako bi živeli v blagostanju. Zame sta sporočili nekaj, kar gre z roko v roki. Mi menimo, da je Wales doma v Evropi in zauzemali se bomo za to, da bi zagotovili, da bo naše uspetno partnerstvo cvetelo še v prihodnje. Wales je pridobil ekonomsko, družbeno in kulturno zaradi članstva v EU. Želimo si več glasu za Wales v Evropi in nadaljevali bomo pri tem. Vendar pa ta referendum je potrebno gledati širše. Kakšen narod naj bo Wales, kakšna nacija naj bo Wales in kakšno prihodnost si želimo za EU. Mi v Walesu lahko prispevamo k temu, da bomo imeli boljšo, bolj pošteno družbo. Torej naše sporočilo je pozitivno. Mislimo, da je v interesu vseh naših ljudi v mestih, na podeželju, zaposlenih podjetjih, delavcev, predvsem pa mladih, da ostanemo v EU. Zapomniti si moramo, da je to izbira, ki jo bomo storili ne samo zase, temveč tudi za prihodnje generacije. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Dehraf, minuta. Forseter. Predsednik. Slišali smo da si večina Britancev želi odločati o tem, ali ne ostanejo ali ne v Evropski uniji. Zakaj smo dobili torej ta dogovor? Zato, da bi se izognili pravi volji Britancev. Britanija ne bo dobila niti milimetra suverenosti. In popolnoma jasno je, kaj počne Evropska komisija. To je sedaj zgodovinska priložnost za Britanijo. Tudi na nizozemskem smo že imeli referendume. Potrebno pa je seveda zagotoviti več suverenosti nacionalnim državam. Now, Mr. Foyt, one minute. Gospod Vojt, minuta. Ja, danke, Herr Präsident. Wir haben heute. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes smo slišali že kar nekaj o tem, kaj vse ne deluje in kaj vse ni bilo izvedeno. Med drugim tudi milijarde in obljube za Turčijo še tudi niso bile izpolnjene. Kako lahko kar tako domnevamo, da ne glede na to, koliko milijard bomo dali Turčiji, da bo to kaj v Turčiji spremenilo glede razmeri? Turčija si želi destabilizirati sosedno državo Grčijo. In sedaj seveda se sprašujem, če je to tista zadnja rešilna bilka Evropske unije, potem lahko kar pospravimo. Veliko se govori o Brexitu in katastrofalnih posledicah Brexita. Mislim, da so katastrofalne posledice za Evropo nekaj drugega. To ni Brexit. To bo spet upanje za Evropo, če bodo Britanci odšli. Potem ne bomo imeli več integracijo Evrope eh, tujih ras in kultur. Potem bomo imeli možnost, da imamo spet Evropo suverenih, svobodnih narodov. Hvala lepa. Gospa Grostet, minuta in pol, prosim. Euh, Hvala. Um, naj navedem besede nekdanjega francoskega predsednika. Sedaj opozarjamo, v bistvu naša hiša gori, mi pa gledamo nekam drugam. Ja, seveda, včasih imamo drugačne prioritete. Torej, dva dni pogajanj in nobenega pravega napredka o migracijski krizi, naprimer. Na tisoče obupanih ljudi pa prihaja sem na našo celino. Vse to je nedostojno, kajti sedaj vmes pa naši voditelji v bistvu želijo poprečiti britanski stop in ne vem, so um, v bistvu prišli do dogovora zato, da so rešili kariero Camerona in pa sedaj odprli novo Pandorino skrinjico, torej Evropa a la carte. Kako torej prepričati evropske državljane v to, da Evropa lahko se sooči z migracijskimi tokovi, naprimer kako se lahko borimo proti kitajskemu dumpingu, proti islamski državi in kako sodelovati z ZDA Ko po drugi strani vidimo, da v bistvu zapušča naše člane, najprej Grčija, potem Združeno kraljestvo, v bistvu ena država in 27 talcev imamo potem. Potrebujemo solidarnost, politično stabilnost, gospodarsko, um, okoljsko stabilnost potrebujemo po svetu in zato moramo biti enotni. Sveda želimo Združeno kraljestvo v EU, sedaj pa je žogica na strani Britancev, oni pa morajo vedeti, da ne bo še enih pogajanj ne more smo se sedaj igrati z Evropo. In kot prvo, sedaj je čas, da um, so države bolj um, gasilci kot pa piromani. Gros Hvala, gospa Grostet. Gospa Grostet. Modri karton za vas, če ga spremete, seveda. Ja, ureda. Gospod Lobreton. hvala za to, da ste sprejeli vprašanje. Gospa Grosted, pravite, britanski stop bo povzročil uh, politično in gospodarsko nestabilnost. Ampak frankfurtska borza uh, pa je sklenila sporazum za londonsko uh, borzo. Ali ni to dogovor, da v bistvu ta Brexit uh, ne od, uh, onemogoča takšnih sporazumov? V bistvu uh, bo sedaj Združeno kraljestvo um, pridobilo svobodo, ne bo pa to ničemu škodilo. Niste me prav poslušali, nisem rekla, da bo Brexit um, povzročil politično nestabilnost. Dela sem takole. Politična nestabilnost, um, okoljska, socialna, politična nestabilnost po svetu od nas zahteva, da smo enotni, združeni in zato torej bistveno. 500 milijonov evropejcev mora sodelovati skupaj, sploh sedaj ob globalizaciji. Prav zato potrebujemo stručno kraljestvo tukaj. Ampak, če pa vidimo naprimer to, eh, kaj se dogaja za londonsko um, borzo, um, če pa to poštevamo, mislim, da se motite glede tega, kar ste povedali. Hvala, gospod Guerrero. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, ne vemo, kaj se bo zgodilo v štirih mesecih eh, v Združenem kraljestvu. Eh, upam, da se bodo odločiti, odločili ostati v Evropski uniji, ampak eh, vsi vemo, kaj se dogaja vsak dan v mestih, na ulicah v Evropski uniji. Vedno več kriz imamo, vedno več kriz varnosti, beguncev, brexita. Torej, pozabili smo, da že več let eh, živimo v krizi brezposelnosti, nizke rasti, nizkih plač, eh, okrnjanja socialnih pravic. Eh, prejšnji teden smo videli, da um, evroobmočje. Uh, raste z okoli enega odstotka, en odstotek, 1,4, 1,3, 1,2 v Nemčiji, Italiji, eh, Franciji in tako dalje. Eh, to je kriza, v kateri je Evropska unija danes. Torej, Zakaj se to dogaja eh, zdaj, ko imamo eh, ugodne razmere, ko so surovine eh, poceni, eh, ko imamo hm, močno valuto? Zakaj? Zato, ker ni eh, davčne politike in zato eh, OCD eh, prosi, eh, zahteva boljšo fiskalno politiko, več. Eh, Eh, naložb, kratkoročnih, eh, ne samo dolgoročnih. Torej, tu ne gre samo za neko zaroto, zaroto kitajcev in socialistov. Eh, tu gre za. Eh, dejstva eh, za to, kar se je dogajalo v zadnjih eh, letih. In zato prosim, da se Junkarjev načrt veliko bolj strogo uresničuje in da ehm, bank, Evropska investicijska banka tudi prevzema večja tveganja. Kajti vse čas, vse, kar se dogaja, je je samo to, da se nekako poskuša zajeziti stvari. Uh, predsednik Juncker je rekel, da je uh, svet to potrdil uh, in sprejel. To poslušam kot neko ironijo. Gospod Guerrero, ali sprejmete modri karton gospe Atkinson? Ja. Ja, gospod Guerrero, kot socialist, torej. Kaj mislite o tem predlogu Kemerona, torej imamo Evropo dve hitrosti, ampak gledajte, Polska, Romunija, Shoda Evropa nasplošno, pa prihaja v našo državo, torej da delajo in so obravnavani kot drugorazredni državljani. Kaj pa to, če bo Cameron dobil to spremembo v pogodbi in mora dobiti to spremembo, torej v pogodbi, eh, potem vaši državljani ne morejo priti k nam in v bistvu uh, eh, dobi stil. Um, ehm, Gledajte, sama ne verjamem v drugorazredne državljane. Če ste v EU, potem vse ali nič ne pa opt-out. Torej, ali bo vaša skupina socialistov sprejela to um, drugo razredne državljane oziroma Evropo dveh hitrosti? Mislim, eh, da intervencija tako eh, mojega eh, parlamentarnega vodje kot gospa Vilmot, da sta bila oba zelo jasna. Torej, mi uh, se zauzemamo za močno Evropsko unijo, zauzemamo se za uh, enotno uh, Evropsko unijo in za Evropsko unijo, ki spoštuje vse socialne pravice uh, in ki se uporabljajo za vse državljane Evropske unije. Now, Telička, one... Hvala, gospod Telička, minuta, prosim. Gospod in gospod, jaz sem iz države, ki je bila 40 let zunaj integracijskega procesa ne po naši volji, ampak zato, ker so se stvari tako pač obrnile po drugi svetovni vojni. No, gledajte, moram reči, da je velika razlika, če si zunaj ali pa znotraj. Kljub nepopolnostim, slabostim, težavam v EU, ampak vseeno, ampak seveda sedaj se britanski kolegi lahko sami odločijo. Glede, mi želimo Združeno kraljestvo v EU, potrebujemo jih v EU. Ta sporozum je včasih problematičen, ja, res, ampak sem pa pripravljen plačati to ceno, v bistvu se žrtovati. Potem druga, druga točka. To ne more biti konec, to mora biti začetek, začetek reform, ki jih potrebujemo v Evropski uniji na več področjih. Naprimer, um, o nekaterih stvarih govorimo danes ali pa bomo v prihodnosti. Pa še nekaj za konec eh, migracije. Gospod predsednik Tusk, če si pogledamo sklepe sveta in vem, da ste se zelo potrudili, ampak gledajte, to pač ni zadosti. Eh, marca moramo doseči konkretne rezultate in takrat bodo, upam, da sprejeti pravi ukrepi, tako da bodo državljani končno razumeli oziroma eh, spoznali, da smo na pravi poti. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Flanagan, minuta in pol. Hvala milijoni ljudi bodo torej uh, volili na tem referendumu za britanski stop in bilo bi dobro, da me poslušajo torej in da potem um, tudi glede na to glasuje. Torej, gospod Juker niti ni ostal v dvorani. Na zadnjem plenarnem zasedanju sem vprašal, ali boste delali za to, da bi odpravili um, nepošteno breme v višini uh, eh, 30 milijard in potem sem citiral to, da uh, eh, bače preiskave na Irske so pokazali to, da je ECB krivec in uh, Eh, več irskih vlad je v bistvu bilo zastraševanih in smo sprejeli dolg, ki bi se mu lahko izognili, pa niste niti odgovorili. Torej, potem pa je irsko vrhovno sodišče um, zaslišalo um, eh, določeno zadevo glede ustavnosti vseh teh vprašanj in država je dejala v obrabi, da ko so bili zdani dokumenti, um, niso bili um, ti milijoni še obljubljeni. To je bil v bistvu kapital. Kapital je bil zbran iz um, ELA uh, sklada. To je bilo kršene pravil, kajti ta sklad ne bi se uporabljal samo za solventne institucije, torej za solventnost. Uh, ja, in ECB je to sprejela, zato ker so se bali okužbe v bančnem sistemu. Gospod Juncker, kjerkoli že ste, 31 milijard več kot pa celoten eh, davčni prihodek Irske eh, leta 2010. To ste dali v to. Ali bi Britanija to sprejela, ali pa Francija, Luksemburg, ne vem. Um, torej, Irci, ki živijo v Združenem kraljestvu, zakaj se na ta vprašanja ne odgovori? Zaenkrat je moj zaključek to. Zato, ker um, jim je čisto vseeno, razen če se ne bo kaj spremenilo, um, potem Irci, ki živite v družbe kraljestvu, uh, volite za to, da gremo ven. So now uh, Miss Scott, one minute. Gospa Kot, minuta in 30 sekund. President. Excuse me, I didn't see the blue card. Se upravičujem, gospod Tenok ima modri karton. Ga spremete? Gospod Flanagan, ja. Ga spremete, torej od gospoda Tenoka, modri karton? Gospod Tenok, v redu, prosim, zastavite vprašanje. Tenok, mikrofon, prosimo. Torej, Irci, ki živijo v Združenem kraljestvu, tudi v moji državi, v Angliji, to ste omenili. Glejte, res ne navadno, da to pravite. Ne vem, kako je to sploh mogoče, kako bo to vam pomagalo ali pa vašim pozivom, torej, ko gre za Irsko republiko. Eh, in pa za to posredovanje v bančnem sistemu. Torej, ali želite, da naj vaša država odide iz EU in se pridruži Združenemu kraljestvu oziroma funtu, ali to pravite ali kako? In potem, kaj pa, naprimer, če bomo šli ven, potem v bistvu carinska meja med Severno Irsko in pa republiko. To bo zavrlo trgovino, to bo povzročilo gospodarske težave za republiko Irsko. Kako pa bo s tem? Kako bo to pomagalo k večji blagini in pa delovnem mestu na jugu, če bo potem v bistvu tam carinska meja, ki bo v bistvu preprečila to trgovino med severom in jugom. Um, torej, vi boste v bistvu še vedno v EU, sever pa ne. Hvala, gospod Flanagan, prosim. Hvala. Ja, ironično. Dejal sem, torej, um, Irce se ne posluša in tudi v bistvu uh, vi me ne poslušate. Niste me prav razumeli. Tole sem povedal. Če ne dobimo dostojnih odgovorov na vse to, Glede, nas so ropali pol, um, milijona, pol, pol milijarde evrov večkrat, potrikrat. Uh, eh, v bistvu so si to sposodili, pa potem zapravili. Prav zaradi tega. Torej, kaj pa jim je tole? Če uh, Ircev ne bodo poslušali tukaj, potem morajo Irci to upoštevati, da jih nihče ne posluša. Torej, tisti, ki živijo v Britaniji, uh, Uh, in nekateri v bistvu morajo potem oditi, nekateri so, ne vem, stari 20, 25, četrt milijona ilcev morali oditi zaradi krize. Če ne dobimo teh odgovorov, kaj potem lahko sklepamo, kot pa to. Torej, EU v bistvu um, sploh ni mar, ne poslušajo, razen če gre za to, da v bistvu upeljujo desničarske politike, kot naprimer um, določene politike, ki smo jih slišali. Hvala lepa, uh, eh, gospod Ferja. zdaj pa zares. Torej želimo popraviti skupne rešitve eh, glede naših eh, izzivov, podnebne spremembe, onesnaževanje oceanov, terorizem in pa begunska kriza. Ehm, to, vse to ne pozna meja in zato potrebujemo skupne rešitve. Torej, sedaj se pogovarjamo o tem, um, ali bomo stali v Evropi. V bistvu je to um, razprava med starimi gospodi v kravatah, Ampak to je včasih kot uh, v kinematografu, ker moramo čakati na film. Sedaj smo v bistvu začeli igrati in vsi imamo enako vlogo, enako besedo. Sama se strinjam s tistimi, ki menijo, da je evropska politika včasih um, predvsej drugačna kot pa tisto, kar želimo v britanski razpravi. Ampak še vedno mislim, da moramo pozdraviti evropsko zgodbo, torej zgodbo različnih kultur in ljudi, ki skupaj sodelujemo v skupno dobro vsi vemo, da EU ni popolna, ampak eh, mora postati v EU, če želimo to preobraziti. Ta referendumska kampanja je odličen, um, odlična priložnost za novo Evropo. Sedaj lahko pogar se pogovarjamo o tem, kako zmanjšati vpliv korporacij in kako uh, bo do institucije EU bolj demokratične in odgovorne pred državljane. To je sedaj odlična priložnost, da ponovno ljudje vzpostavimo novo Evropo za ljudi. Hvala, gospod Kot. Gospod Vilinski, minuta. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane gospe in gospodje. Najprej naj izrazim zadovoljstvo. 23. junija bo v Britaniji zelo pomembno demokratično dejanje in sami bodo ljudje lahko odločali o svoji usodi. Tudi na nizozemskem obstaja demokratična večina, kar se tiče tega, ali ostanejo v EU ali ne. Tudi v Avstriji obstaja veliko nezadovoljstvo z Evropsko unijo in zato se sprašujem, zakaj naj ne bi bilo možno na celini, kjer se je demokracija rodila, pa naj se je to bilo na Islandiji ali v Grčiji, zgodovinari si niso enotni, ampak torej na naši celini bi morali seveda spoštovati demokracijo. Nič ni boljše kot demokracija. V vsakem sistemu, v vsaki državi ima nekdo prav, to je prebivalstvo, to nismo mi, politični prijatelji, to je suveren prebivalstvo določene države. In Evropa bo storila korak naprej, če ji bo uspelo ljudi ponovno vključiti v demokratične odločitve in ne jih pusti, pustiti izven le teh. One minute. Gospod Kurven, Mike, minuta. hvala, gospod Donald Tusk je dejal, da je zelo pomembno, da imamo prost pretok ljudi. Ampak Združeno kraljestvo ni del Schengna. No, gledajte, potrebujemo skupno gospodarstvo, ampak ne potrebujemo pa neke skupine uradnikov, ki bodo govorili o Kongu v bistvu mislim, da bi večina ljudi glasovala za uh, britanski stop. Zato upam, da bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU in da se bo vrnilo v Evropsko združene proste trgovine, Polska, Slovaška, Češka, pa upam, da bodo temu potem sledili. Pa še nekaj, mislim, da je treba uničiti Evropsko unijo. Eh, Korvin uh, Mike, would you accept a blue card from... Gospod Korvin Mike, uh, eh, gospod Bonano želi uh, zastaviti vprašanje, modri karton. Se strete? Ja, gospod Bonano, prosim. Hvala. Sem sedaj poslušal kolega in nekaj me zanima. Torej, če bi bili na mestu gospoda Junkera ali pa Tuska, kaj bi storili v tem položaju, torej s to vašo čarobno paličico, če jo imate, naprimer? Repeat your question, the second part of your question. What, what I would do? Torej, drugi del vprašanja, prosim, če lahko ponovite, kaj bi storil, če kaj? Del, del kolega, če je delay. Ja, torej smo poslušali sedaj kolega in nečesa sem se spomnil. Glede, če bi imeli čarobno paličico, če bi imeli to paličico, kot v pravljicah, sam veste, naprimer, da se zbudite jutri zjutraj, imate to paličico in potem ste na mestu Junkera ali pa Tuska. Kaj je bila vaša prva želja s to čarobno paličico, zato da spremenite Evropo? Um, napovedal bi konec Evropske unije, če bi to lahko storil. Ampak živimo v pravem svetu, v resničnem svetu. Uh, gospod Gonzales, minuta in pol, prosim. Uh, Mike, prosim. Senor predsednik, yes. lahko je dokončal. Hvala lepa. Um, ta sporazum z Veliko Britanijo ni tak, kot bi si ga želeli, ampak eh, to ni dobra novica, ampak to je največ, kar smo lahko dosegli. Torej, to je korak nazaj. Generacija, ki je živela, eh, preživela drugo svetovno vojno, izumera. Torej, eh, vemo, kakšne so kakšni so vzroki za drugo svetovno vojno in kakšne so posledice in to ljudje pozabajo pozabljajo in sedaj um, ploskamo tistim uh, vodjem, ki se poslužujejo nacionalizma za to, uh, da uh, pridobivajo glasove. Torej ne smemo ponavljati uh, napak iz preteklosti, nacionalizma in populizma. Govorili smo o zunanjih tveganjih, ampak dejansko tveganje za Evropsko uh, unijo je eh, znotraj Evrope. Kot leta 1939 gre tu za stare nacionalizme, za uh, stare. Uh, populizme. Evropa je edino, kar imamo, tega ne smemo ogroziti. Evropa potrebuje Veliko Britanijo, potrebuje Združeno kraljestvo, potrebuje Škotsko, Anglijo, eh, Severnoirsko in Wales, kajti izven Evropske unije bo zelo mrzno in zelo težko. Še nekaj naj povem. Britanci se bodo odločili, ali naj ostanejo ali ne, ampak vsi eh, moramo eh, vedeti, da ne glede na to, kaj bo naredila Velika Britanija, eh, Evropska unija bo še naprej živela in bo preživela tudi brez Angležev v dvorani. Gospod Gualter, dve minuti. Hvala, predsednik. Torej, ta dogovor, ki je bil soglasno pogajan med vsemi državami, mislim, da je pošten in urotečen dogovor. In vse institucije mislim, da so lahko ponosne na to, torej, da je EU uspela doseči ta dogovor še pravočasno. Ta dogovor torej kaže, da lahko e- Združeno kraljestvo še vedno ima dostop do enotnega trga, ne da bi bili um, vezani na načelo vedno tesnejše unije oziroma vedno tesnejše integracije. To načelo pa še vedno velja za vse druge. Ta dogovor zagotavlja to, torej, da ne bo diskriminacije uh, funta in potem je tudi v skladu za pogodbami oziroma s tem, da moramo zagotoviti enake pokoje po celotnem enotnem trgu in tudi v okviru enotnega um, pravilnika. Naprej dogovor priznava tudi to, da um, evropmoču še dokončati integracijo. Torej, če se bodo britanski državni odločili za to, da ostanejo, potem bomo proučili predlog komisije in to z velikim spoštovanjem. In bomo spoštovali dogovor in ne bomo preprečili oziroma podraševali ali pa zavlačevali z izvajanjem. Pravno gledano, Evropski parlament lahko formalno pove svoje mnenje v ustreznem postopku, pač na podlagi predloga komisije. Ampak politično um, rečeno, pa mislim, da ta razprava jasno kaže, da ta Eh, dogovor mislim, da je naletel na podporo v uh, tem parlamentu. Torej, bomo pošteni, se bomo držali besede, sedaj pa mislim, da je čas za to, da britanski voljivci povedo svoje mnenje in da um, ohranijo svojo blaginjo in poskrbijo za svojo prihodnost. Hvala. Now, uh, eh, Mrs. Bearder, one minute. Gospa Birda, minuta. E Naj se zahvalim voditeljem za še večjo tolerantnost za britanske zahteve. Torej, To je bil pomemben dogovor za Camerona in pa za njegovo stranko. Sedaj se začne ta boj, referendumska kampanja se začne, ampak um, ni referendumski rezultat uh, še zagotovljen. Že 20 let v bistvu um, smo videli številne besede um, od gospoda Faraža in pa tujih medijev. Sedaj je veliko na kocki. Z marsikom se pogovarjam in želim vedeti, kakšna bo njihova prihodnost, ali bo ta prihodnost polna blagine in pa zanesljiva, varna. To, da se ostane v EU, je najboljša pot naprej. Ta Tukaj vidimo, da je zelo pomemben dostop do enotnega trga za podjetja, to je bolje kot pa vsi prostotrgovinski sprozumi, ampak EU je veliko več, tu gre za migracije, potine spremembe, terorizem in tako dalje. Vse to skupaj moramo sodelovati pri teh področjih. Tisti, ki želijo za torej, britanski stop, pa v bistvu gredo na rob prepada, ampak ne vedo pa, kaj je potem na drugi strani. To ni patriotsko, to je idiotsko. Zato ostanimo tukaj, notri in lahko smo ponosni na naše um, skupne generacije in prihodnost. Hvala. Hvala lepa, gospa Sargentini. Minuto imate. Hvala lepa, predsedujoči. Lahko organiziramo celo vrsto vrhov z eh, obegunci z Avstrijo, z balkanskimi državami, z Turčijo, brez Turčije, z Grčijo, brez Grčije. Torej to lahko počnemo in to zelo pogosto, ampak eh, na ta način ne bomo eh, omejili procesa migracij ne bomo spremenili dejstva, da je lani prišlo milijon ljudi, če govorimo o zaprtju mej, zunanjih mej, notranjih mej, če gledamo proč. In ministri za, zadeve, za notranje zadeve in za pravosodje eh, tudi prav to delajo, če govorijo o uporabi šengenskih eh, določb za ponovno spostavitev nadzora na meji. Torej, potrebujemo kraj, potrebujemo prostor za te begunce in ne smemo jih pošiljati v Turčijo ali v Grčijo. Imate modri karton? Izvolite. Zelo pozorno sem prisluhnila temu, kar je povedala gospa uh, eh, Argentini. Uh, Torej, za vas je seveda problem beguncev zaradi števila vrhov ali zaradi pomankanja politične volje v državah članicah, ki niso pripravljene narediti, kar je potrebno. In tudi Unija ni pripravljena imeti odločnejše politike napram, um, napram Turčiji, da bi Turčija spoštovala svoje sporazume. Hvala, gospod predsedojoči. To je begunska kriza. Torej, begunska kriza, ne migranska kriza. In eh, ti ljudje eh, bi morali dobiti status eh, prosilcev za azil. In to je vprašanje politične volje Ampak, če pa mislimo, da smo lahko uh, eh, stroži glede Turčije, pa mislim, da to ni odgovor. Treh milijard še nismo uh, posredovali uh, Turčiji. Nočemo, da bi postali članice Evropske unije. Uh, nismo jim dali um, brez možnosti potovanja brez uh, vizumov. Um, torej, zelo malo smo dali Turkom pravzaprav. Predsedujoči, ta razprava me ni prepričala. Dejstvo, da britanski državljani ostanejo ali ne, ne vem, kaj je na tem slabega. Tudi eh, svet se, je, ni, se ni nič posebnega odločil, no pač 3 milijarde je podaril eh, Turčiji brez kakršnega koli nadzora, to je vse. Postavil bi vprašanje gospodu Tusku in tudi komisiji. Torej, imamo evropskega državljana, ki je bil ubit potem, ko je bil mučen, to je gospod Ridženi, eh, mlad eh, fant, 21 eh, let star in tu Evropa ni storila nič. To je sramota. Želeli bi vedeti, kaj se je zgodilo v Egiptu, da egipčanske oblasti povedo, kaj se je zgodilo, kaj je resnica. In enako velja tudi za Italijo. Niti Evropa, niti gospa Mogherini ne poveta nič. Gospod Fotvulis, minuto. Hvala lepa. Torej, eh, glede eh, Brexita, glede um, zadnjega vrha je povsem eh, jasno, da Evropska unija nima prihodnosti, da bodo dogodki prehiteli enostavno možnost Evrope, da se na nje odzove. Zrono kraljestvo želi poseben status. Uh, Eh, želi braniti svojo suverenost, eh, svoje državljane, ampak tudi druge države imajo nacionalno suverenost in lastne državljane. Zakaj pa druge države ne morejo storiti tega? Torej, dejstvo je, da, se, da je Grčija sedaj eh, čisto zadušena, da ni nobene solidarnosti in da je Evropska unija pravzaprav res samo eno gnezdo laži. Eh, sedaj prisotnost NATO v Egejskem morju. Eh, grš, grško ljudstvo to, na to gleda kot eh, na tragedijo, torej tako z vidika vlade, delovanja grške vlade in zaveznikov, ki se sedaj samo, samo poskušajo prikupiti Turčiji. Torej, mi dobro razumemo, zakaj tu gre. Minuto in 30 sekund. Gospod Brok. Uh. Hvala lepa. Predsedujoči sveta, gospod komisar. Gospodu Junkarju in Tusku bi se rad zahvalil za dobro sodelovanje z Evropskim parlamentom med vrhom. To sta omogočila ona dva. Mislim, da nismo prodali duše Evrope. Velika Britanija je dobila to, kar je potrebno za uspeh. Zavezali smo se, da se bomo držali pravil neodvisnosti zakonodaje, vendar pa se bomo politično zavezali konstruktivno projekt izpeljati do konca. In mislim, da je to pomembno in da je ozračje na pogajanjih to tudi jasno pokazalo. Mnenja sem, da ta dogovor tudi pravno vzdrži. In seveda bo potrebno potem pripraviti tudi zakonodajo. Na tej podlagi lahko izpolnimo tudi to, kar je David Cameron dejal na koncu pogajen. Tudi Velika Britanija nima možnosti za vpliv, globalno gledano, če ne bo skupaj z Evropo v boju proti terorizmu in tako dalje. Sedaj vidimo, da američani in rusi sprejemajo odločitve brez nas. To bi nas moralo končno zbuditi, da nima smisla biti sam. Samo enotni bomo močni. Sicer nam ne bo uspelo. Zato moramo ljudi pridobiti na našo stran prek Evrope in upam, da je ta dogovor tak, da bo Britancem omogočil, da ostanejo v EU. Hvala lepa. Ali sprejmete modri karton gospoda Andersona? one. So, Mr. Anderson. Gospod Anderson. Thank you. Hvala. Gospod Brok. Prepričan sem, da sporazum, ki nima moralne pravice, za državo, ki noče ostati v tem neuspelem uh, eksperimentu Evrope, to zame ni ustrezen sporazum. Torej, pogodbe jasno pravijo, da ima 26 eh, eh, držav Eh, da morajo spoštovati svoje obveznosti. Samo dve države eh, imata opt-oute in opt-inse. Od tega je 19 držav to eh, storilo, sedem pa ne. In strinjali smo se, da je evroobmočje lahko Eh, se poglobi, da imamo vsi enako pravice, ampak istočasno pa smo se tudi strinjali, da eh, sedem, teh sedem držav ima vse eh, priložnosti bodočih članic euroobmočja, ampak tudi mm, sklenili smo, da ne bomo imeli več valut, samo evro je valuta Evropske unije. Gospod Rodrigež. Gospod predsedojoči, Govorili ste o investicijah in o Schengenu. In sedanja eh, razdrobljenost šengenskega območja zahteva urgentno posredovanje in potrebujemo resno evropsko mejo. Ampak kaj to pomeni? To ne sme biti eh, neka žičnata ograja. To ne sme biti trdnjava Evropa. Eh, evropska meja eh, po konceptu 21. stoletja mora biti infrastruktura, ki omogoča organizirati in razviti odnose med Evropo in njenimi eh, sosedi. Na ta način, da bo dejanska evropska meja pametna infrastruktura, ki bo omogočila Eh, evropskim državljanom eh, varnost, ki bo omogočala eh, tudi urejen pretok ljudi, vključno z begunci in to je investicija za prihodnost. In mislim, da o tej investiciji se moramo zelo hitro odločiti. Gospa Atkinson, minuto. Hvala lepa. Torej imamo nekaj naših eh, voljivcev tu, eh, ki so se nam pridružili. Torej, ja, to je bilo zelo učinkovito. Eh, David Cameron je dobil en procent vsega, kar je hotel in še, to, še za to bo potrebno spremeniti pogodbe. Torej, sama uh, sem predstavljala uh, na sestanku s gospodom uh, Brokom uh, na stotine britanskih uh, voljivcev in slišali smo, uh, da uh, bo vse, o čemer smo se dogovorili, lahko še postavljeno pod vprašaj in da uh, glasovanje uh, v poslanski. Um, oziroma v parlamentu, je zopet ni pravno zavezujoče. To pomeni, da uh, Eh, ta dokument eh, ni eh, sploh nič vreden, Evropski, Evropski sodišče lahko to uniči, takoj ko bo referendum sprejet. Zato je edini način, da odidemo. Gospa Švedrova, minuto in pol. Hvala lepa, hvala predsedujoči. Spoštovani prijatelji, pozdravljam sporazum, ki je bil dosežen kot izraz volje 27 držav pod pogoji, ki so sprejemljivi za Združeno kraljestvo in za vse ostale. In eh, tu gre za smiselne pogoje. Moramo vedeti tudi to, da ta sporazum pomeni eh, dodatna pogajanja o zakonodajnih spremembah, o katerih bomo tudi tu razpravljali. Mislim, da je rdeča linija, tu so naše uh, skupne vrednote in pa načelo nespreminjena pogodba. Torej spoštujem vse tiste, ki se upirajo populizmu in vesela sem, ko slišim uh, tiste, ki želijo ostati uh, v. Um, v Evropski uniji, eh, tudi vključno z britanskimi eh, poslanci. Torej, vesela sem, da je gospod eh, Fox se tako izrekel, kot se je gospod Faraš, pa je napačno interpretiral besede češkega premijeja, ki je govoril samo o eventualnem domino učinku, ki bi, lahko, ki bi ga lahko sprožil referendum. O, izstopu Združenega kraljestva. Torej, mi ne želimo um, zapustiti Evropske uh, unije, ampak um, uh, lahko pa bo uh, do tega prišlo. Torej, zahvaljujem se gospodu Tusku za vse, kar je za to naredil in upam, da bo enako dejaven tudi na področju begunske krize. Gospa Grapini, hvala lepa. Gospe in gospodje. Tudi sama se strinjam, da mora eh, Združeno kraljestvo ostati v Evropski uniji in eh, prepričana sem, da tudi vi to verjamete. Eh, torej, imam naslednje vprašanje. Ali menite, da po vseh teh koncesijah, ki jih je svet ponudil Združenemu kraljestvu in predpostavljam, da je odgovor ja, ali menite, da bo potem mm, notranji trg in pa spoštovanje um, prostega gibanja, ali bo to sprejeto. Prepričana sem, da je vse to vključeno v uh, vrednote Evropske unije in vse, kar ste omenili, bo spoštovano notranji trg, uh, prosto gibanje in to govorili bomo o zakonodajnih uh, vidikih, ampak načelo načela ne bomo kršili. Gospod Weidenholzer, minuta. Da, seveda. Je stvar Britancev, da spremejo pravo odločitev glede teh velikih sprememb. In pripričan sem, da jim bo to uspelo. Žal pa so odložili druge pomembne odločitve, glede beguncev naprimer. To je vprašanje, ki nas zelo zadeva v tem trenutku in škoda, da se bo o tem odločalo šele na vrhu marca. To je zadnja priložnost, ki jo imamo in končno potrebujemo več sredstev, več struktur, potrebujemo prava sredstva, potrebujemo varnost na mejah. To nam ne bo uspelo, če bomo sedaj ekstensivno uporabljali denar na zunanjih mejah. Moramo podpreti Grčijo, ne samo zaradi varnostnih standardov, moramo podpreti seveda tudi človekove pravice na tem področju in končno moramo končno udejaniti to upevano evropsko rešitev. Samo tako nam bo uspelo. Ankete kažejo, da državljani to pričakujejo. Čas je za Evropo in ne za nacionalno soliranje. Hvala lepa, gospod Karas, minuta in pol. Hvala lepa, predsednik, gospe in gospodje. Obe temi, begunsko vprašanje in vprašanje referenduma Združenega kraljestva imata nekaj skupnega. Namreč, da je preveč politikov, ki ne delujejo resno, ki niso iskreni in ki se s pomisleki in skrbmi ljudi igrajo na mesto, da bi iskali rešitve. Obe temi imata skupnega, da imamo ljudi iz različnih političnih taborov, ki notranje strankarske težave, nacionalne egoizme, lastne poskuse profiliranja uporabljajo na račun evropske solidarnosti in evropskega projekta. Pozivam vas, da se s to igro konča. Preveč resno je to vprašanje tako begunsko kot tudi vprašanje Združenega kraljestva. Gre za vprašanje enotnosti Evrope, gre za skupnost, ne gre za renacionalizacijo in izživljanje lastnih egoizmov in poskusov profiliranja. Tudi jasno moramo povedati, da je nesprejemljivo, da bi potem kršitve pravne države upravičevali z drugimi kršitvami in tako sprožili plas. To ne gre. Evropsko, mednarodno pravo, naši sklepi in zakonodaja so zadostni, da pri tem vprašanju dosežemo več redostojnosti namesto kaosa. Uh, have... Gospod Karas, imate modri karton. Gospod Palčitis. Gospod Balčitis ima besedo, ne vi. Se upravičujem, gospod. Excuse me, excuse me. Gospod Balčitis je prosil za besedo najprej. Se upravičujem, res mi je žal. Yes, Aš... Gospod Balčitis. Gospod predsedujoči. Gospod eh, Karas, rekli ste veliko reči. Večina med nami je mnenja, da Združeno kraljestvo mora ostati v Evropski uniji in da eh, bo mm, zdrav razum prevladal. Ali ne menite, da mora Evropska komisija vzpostaviti nek eh, načrt eh, ukrepov, ki se bodo uporabljali v primeru, da Združeno kraljestvo ne bo več članica Evropske unije? moramo govoriti o sitiju, moramo govoriti o drugih rečeh, uporabe naših infrastruktur in tako dalje. Ali se moramo pripraviti na to? Pogajanja ja, zadnjih dni in zahvaljujem se predvsem tudi kolegicam in kolegom, Elmarju Broku, Gualterju, Ferhofstatu in to premalo krat izrečemo iz Evropskega parlamenta, ki so pokazali pripravljenost za dosego sporozuma, ki so pomagali k temu. Tako smo zajamčili, da bomo skupaj s komisijo skušali zadržati evropsko enotnost in ne je žrtovati na aldarja nacionalnih interesov. In državljanke in državljani Manfred Weber je to omenjal, želijo okrepiti skupnost, ne pa je zapustiti, če bo Združeno kraljestvo se odločilo za izstop, potem bo to to. Naj pa nasplošno povem, vsak referendum, ki ga organizirajo vlade, je oslabitev parlamentarne demokracije in demokracije v bistvu beg vlade pred odgovornostjo. Gospod Karas, prišlo je do nesporazuma prej in zato mislim, da je primerno, da dam gospodu Rakunu možnost, da postavi svoje vprašanje. Se strinjate? Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala, spoštovani kolega Karas. Moram priznati, da mi je zelo težko, zelo težko uh, priznam, da je sporazum, ki je bil sprejet eh, med eh, gospodom Cameronom in našimi eh, vodi držav in vlad, da je to uspeh. Kajti to daje zelo, zelo slabo podobo, to daje res podobo šibkosti Evrope, kot da Evropa ne bi imela vizije, ne bi imela volje, ne bi imela vodstva. Eh, in to tudi ni nekaj, kar bo spodbudilo Britance, da bodo podprli eh, evropski projekt. Ali ne gre tu za um, nacionalne egoizme, ki se eh, samo seštevajo. Torej, sam sem proti temu sporazumu, kajti sedaj štiri mesece ne moremo ničesar odločiti, ker še ne bo referenduma in to odpira vrata za vse mogoče zahteve vseh gemeinsam. Obe temi imata nekaj skupnega. Imamo sklepe, težava pa je v tem, da ni prave resnosti, kar se tiče obravnave teh sklepov. In seveda, to je odvisno od oseb, ki te sklepe sprejemajo. Sami sebe morajo resno imati. Kdor se ne jemlje resno, ga tudi drugi ne bodo imali resno. In to velja tudi za begunsko krizo ne samo za britansko vprašanje, pravim pa, da gre samo za dalje ne znotraj Evropske unije, ali bodo ostali ali ne, ne pa zato, da bi bila potem še dodatna pogajanja. Upam, da bodo politiki bolj resni, kar se tiče sprejetja in izvajanja svojih sklepov. Imamo težave v državah članicah, ker ni dovolj iskrenosti, kar se tiče sklepov in ker se drug drugi izigravajo kljub temu, kar je bilo obljubljeno in izrečeno. Biti moramo bolj iskreni. Minut. Kot Nidr Müller, minuta. Mindenkinek az az érdeke, hogy az Egyesült Királyság, az Európai Unió. Hvala lepa. V interesu vseh je, da Zruno kraljestvo ostane v Evropski uniji. Ampak, če beremo torej, ta nov dogovor, ne moremo biti s tem zadovoljni, zlasti, ko gre za socialne um, socialno varstvo. Torej, tu gre za diskriminacijo in to nam uh, pušča tudi slab preokus, uh, kajti uh, gospod Faraž je tisti, ki je začel ta boj proti delavcev iz uh, vzhodnih. Uh, držav. Torej, ti ljudje ne hodijo v Združeno kraljestvo zaradi socialnih nadomestil, temveč zato, ker iščejo delo in nič jim ne bo nadomestilo dejstva, da ne morejo eh, biti svojimi druživa, družinami. In eh, zopet eh, so najranljivejši tisti, ki bodo plačevali za konflikt. Ti rezi v socialna nadomestila bodo zlasti prizadela najrevnejše. Torej, če imamo konflikt, potem bi bilo treba um, najti kakšno drugo rešitev in ne vedno isto, da se poseže v socialno varstvo. Sam si prizadevam za Evropo, ki um, ima kakšne druge vrednote kot to. Gospa Šujica. Pa izgradili smo Evropsko unijo. Hvala lepa. Zgradili smo Evropsko unijo zato, da bi eh, preprečili konflikt, da bi zagotovili mir, ne pa zato, da bi eh, sedaj eh, ustvarili populizem. Tisti, ki so ustvarili Evropsko unijo, so bili dovolj pogumni, da so Evropo poenotili, da so vzpostavili šengensko območje, evro območje in to moramo ohraniti. Predsednik Weber je pravilno Eh, izpostavil, da v Libiji, Ukrajini, v Siriji vedno dajemo prednost temu britanskemu vprašanju nad vsemi drugimi, ampak ali je to res eh, prava prednostna naloga glede na krizo, v kateri se nahajamo, kjer imamo tako visoko eh, raven brezposelnosti. Gospod Juncker je rekel pred nedavnim, ali bomo pogumni ali pa bo vse propadlo. Mislim, da moramo biti pogumni in eh, Evropska unija ne sme propasti in prepričana sem, da bo britansko ljudstvo dovolj eh, razumno, da se bo pravilno odločilo junija, prepričana sem, da se bo odločilo ostati v Evropski uniji, to je edina pravilna odločitev tako za unijo kot za Veliko Britanijo. Eh, gospod Tusk, eh, rekli ste, zato se vam zahvaljujem, da je to najnevarnejša etapa v zgodovini Evropske unije. To drži. Prav tako pa smo tudi v. Eh, zelo, zelo resnih, hudi, najhujši humanitarni krizi od druge svetovne vojne. In zato čakam z veliko optimizma vrh 7. marca, kajti takrat bomo že vedeli, kakšni bodo eh, rezultati eh, vrha s Turčjo. Preden vas vprašam, ali spremete modri karton gospoda Jakovčiča, moram povedati, da bomo kolegico gospod Gijom prosili, da spregovori. Potem pa bomo prisluhnili predsedniku Tusku, ker nas mora zapustiti, potem pa bomo nadaljevali z našimi razpravami. Tak je torej scenarij. Sprejmete modikatom gospoda Jakočiča? Da, prosim. Če, hvala lepa, gospođo. Hvala lepa, gospa Šujica, da ste sprejeli moj modri karton. Zelo pozorno sem vam prisluhnil, dobro vas poznam in vem, da si želite, da bi Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji. Tudi sam menim tako. Vendar pa, seveda mi dva o tem ne bova odločala, tudi Evropski parlament ne, temveč Britanci. Torej, če Britanci se odločijo, da bodo odšli, ali se potem strinjate, da je to potem končni izhod Združenega kraljestva iz EU in da dodatnih pogajanj ne bo, v tem primeru se bo pač Velika Britanija morala ponovno pogajati o ponovnem članstvu, če bodo želeli. Da, skušala bom odgovoriti na to. Strinjam se z vami. Dogovor, ki je bil dosežen, je končni dogovor. Evropski svet je popustil, enotno so podprli dogovor in mislim, da torej ne bi smeli Britancem dati možnost, da se ponovno pogajajo o svojem članstvo. Torej, odgovor je pravzaprav da qu'il soit question de Brexit ou de migrants, finalement, la question sous-jacente. Torej, po navadi eh, vprašanje, ki eh, temelji na drugem vprašanju, ali lahko Evropa ostane eh, v raznolikosti ali samo v sovražnosti. Torej, kaj je bilo odločeno na tem vrhu o Brexitu? Nič. Torej, samo potrdili smo to, kar je že obstajalo, čeprav to ni vedno učinkovito hotspoti so uh, sedaj uh, končno uh, pripravljeni, uh, ampak um, premestitve ljudi iz Grčije in uh, Italije pa še vedno ne. Za nekatere velja, da sprejmajo kvote, za druge pa, da gradijo meje. Torej, um, tu gre za uh, izolacijo, torej za uh, Eh, osamitev eh, držav v Evropi, v Grčiji, HCR eh, govori o kaosu pri prehodih meja in tudi druge organizacije govorijo o humanitarni krizi. Torej, zakaj naj imamo vedno več evropskih vrhov, če ničesar ne prinesejo? Torej, žal tudi ta zadnji vrh ni ničesar prinesel. Hvala lepa, sedaj pa predsednik Tusk potem pa bo komisar Dombrovski zdobil besedo na koncu. Prosim. Hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa za vaše razumevanje. Dve pripombi. O dveh vprašanjih, o katerih govorimo, torej o dogovoru z Britanijo in migracije, to je oboje tesno povezano. Absolutno ni dvoma, da je to, kako se bomo lotili migracijske krize, ključnega pomena za referendumsko kampanjo. Vsi, ki želijo ohraniti enotnost Evropske unije, enotnost Zahoda in ki menijo, da smo se znašli v zgodovinskem trenutku, morajo ta enotni načrt podpreti z vso odločnostjo. Kaj mislim s skupnim načrtom? Skupni načrt je očinkovito izvajanje naših sklepov, polno spoštovanje šengenskega zakonika in skupnih dejavnosti s Turčijo. Če bomo kršili enotnost ukrepov, ki se sedaj pojavlja, kar se tiče migracij, če bo kdo, kdorkoli prekršil, bo morda to prispevalo k dejstvu, da bi Združeno kraljestvo zapustilo EU. Kot sem že dejal, dogovor z Združenim kraljestvom bo stopil v veljavo le, če bodo Britanci glasovali za to, da ostanejo v EU. Če bodo glasovali za to, da odidejo, potem sporazuma ne bo več. Nihče si naj ne dela utvar, kar se tega tiče. V nobenem odkrogu pogajanj o sporozumu Združenim kraljestvom nismo govorili o tem. To je bil sedaj prvi krok in zadnji krok pogajanj. Več jih ne bo. Hvala lepa in še enkrat se opravičujem, vendar pa iz tehničnih razlogov moram oditi. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kefalo Janis, minuta in pol. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, težko se je ne strinjati z oceno predsednika Junkarja in Tuska, kar se tiče dogovora med EU in Združenim kraljestvom. Veselim se referenduma, dodatnih pogajanj ne bo, če se bodo odločili za izstop. v Cirihu smo slišali velik govor o združenih državah Evrope. Ta referendum ogroža tudi združeno kraljestvo. Pa potem se lahko zgodi, da bo ostala samo še majhna Anglija, ki bo izpostavljena svetu. Potrebno bo še investirati v Schengen, zaščito meja. Turčija je del težave, pa tudi del rešitve. Migranti čakajo, prihajajo, oni pa jih kar spuščajo. Seveda so priseljenci magnet za tihotapce in trgovce z ljudmi. Veliko jih prihaja tudi iz Severne Afrike in potem Turki tudi niso storili dovolj, kar se tiče eh, spoštovanja sporozuma o ponovnem vračanju. Iskati moramo rešitev, Evropa pa mislim, da je sposobna najti rešitev. In to hitro. Hvala lepa. Naslednja je gospa Kjenge, minuta. Grazie, eh, signor Presidente. Abbiamo... Hvala lepa. Predsedujoča. Zdaj smo imeli že evropski vrh, številka toliko in toliko, kjer smo spet slišali obljube za naslednje mesece, da pa potem to ne deluje. Kriza glede imigracij v Evropske uniji se reducira samo na zaščito zonanih meja in boj proti nezakonitemu priseljevanju. To je v bistvu globalni pristop Evropskega sveta. To pa seveda ni trajnostna politika. Konec koncev gre veliko bolj za to, da ustvarimo zakonite poti priseljevanja, da jih bolje usmerjamo in da begunci ne bodo potem obtičali v naših državah. Spet nismo podali konkretnega odgovora na ta vprašanja. Bomo spet imeli ta globalni pristop do migracij. Potrebujemo več solidarnosti, potrebujemo delitev odgovornosti, tako bi dosegli več. Potrebujemo širši pristop tudi na evropski strani. Če nam to ne bo uspelo, potem nam bo politično spodletelo. In ogrozili bomo tudi vprašanje prostega pretoka. Hvala lepa. Naslednji je Gunnar Hökmark, minuta in pol. Hvala lepa, predsedujoča. v razpravah danes popovdne je neverjetno, da jih je bilo zelo malo takih, ki so razpravljali resnično o težavah, s katerimi se soočamo. Ne gre samo za Evropsko unijo in kako si želimo, da se Evropska unija razvija. Gre za Evropo, gre za stabilnost, varnost, blagostanje. In to se sedaj postavlja pod vprašaj. Putin Rusija, Ukrajina, provokacije, kar nekaj držav članic Evropske unije. In seveda bi tisti, ki so proti EU, z veseljem so dali Putinu. Potem ekonomsko ukrevanje, blagostanje in veliko tistih na tej drugi strani, na levi, si ne želi odprtja trgov. Vendar pa, če se ogledamo težave, kar se tiče stabilnosti, Putina, kot sem dejal, razkrojevanja držav na Bližnem shodu in Severo Afrike, potem mislim, da smo si enotni. Teh težav, teh izzivov ne bomo rešili, če ne bomo enotni. In tisti, ki se želijo razdrobitve, eh, bodo seveda sledili Putinom, Lepenom, ekstremistom na Bližnem shodu in Evropi. Poraziti jih moramo in Združeno kraljestvo mora razumeti, kako pomembno je Združeno kraljestvo za Evropo. Hvala lepa. Herr, Herr Hvala lepa, gospod Hökmark. Modri karton za vas, gospoda Jurka, sprejmete. Ja, presenečen bi bil, če nihče ne bi prosil za to. Prav. Gospod Jurek, 30 sekund. Hvala lepa za to, kar ste dejali glede grožen Rusije za Evropo, še prav posebno za tisti del Evrope, kjer je moja država. Vendar pa ma ne vidite, da si vlade in velike interesne skupine želijo razpravljati o teh zadevah in ki tolerirajo projekte, kot so severni tok, ki so nevarni za mojo državo in druge države. Torej, ni javno mnenje krivo. Mobiliziramo se, vlade in države se morajo mobilizirati in govoriti o tem. Gospod Hökmer, 30 sekund. Hvala lepa. Moram reči, da sem predvsej prepričan, da evropejci dajo prednost stabilnosti, varnosti našemu delu sveta. Želijo si miru, in vidijo prijatelje. Želijo si, da bi imeli odgovorno energetsko, podnebno, okoljsko politiko. Sedaj pa moramo mi zagotoviti, da bomo pokazali pot naprej. Nihče danes popovdne ni dejal, da lahko te težave rešimo bolje sami. Če si sam, si pač sam v globaliziranem svetu. Hvala lepa. Naslednja je gospa Valenciano, minuta. Hvala lepa, predsedujoča. Torej, veliko časa smo posvetili eh, temu, da smo poskušali preprečiti izhod eh, zrunega krljestva iz Evropske unije. Mislim, da je to dobro. Ampak preseneča pa me, kako malo časa in kako malo energije smo um, posvetili temu, da bi uh, se izognili eureksitu, se pravi eh, izhodu evropskih vodilnih iz vseh vrednot, ki jih eh, predstavlja Evropska unija. Eh, begunska kriza je dejanska kriza Evropske unije. Tu gre dejansko za krizo evropskih vrednot. To je kriza, ki postavlja pod vprašaj vse, za kar smo se borili in vse, kar smo pridobili. Torej, medtem, ko si prizadevamo za uh, izogib Brexita, uh, ali bomo uspeli preprečiti uh, Eurexit, ali bomo uh, uspeli rešiti Evropsko unijo Hvala lepa. In še zadnji govornik pred Catch the Eye je gospod Rangel. Minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Moram reči, da so rezultati vrha, še prav posebno, kar se tiče Združenega kraljestva, zadovoljivi dogovor uspešno brani interese Evropske unije, do določene mere pa skuša tudi pomagati Združenemu kraljestvu pri reševanju kompleksnih vprašanj. Torej, ravnotežen pristop je spremljiv, dogovor imamo, kar je odločilnega pri tem vprašanju pa je sledeče. Evropska unija najprej se ne sme umešati v soveren odločitev Britancev. Seveda bodo popolnoma svobodno lahko odločali, ali si želijo ostati v EU ali oditi iz nje. Evropska unija pa mora tudi vseeno jasno povedati, da če bo Združeno kraljestvo se odločilo za izhod iz Evropske unije, da bo to imelo posledice in te, ne bodo, te bodo nepovratne. Ključnega pomena je, da torej Britanci razumejo, da obstajajo prednosti in slabosti Evropske unije. Imamo dobre in slabše plati. Imamo dožnosti in pravice. Tako da torej ne gre samo za to, da se bo glasovalo samo enkrat. Tudi posledice bodo, če torej upoštevamo vse te elemente, morajo Britanci seveda se sami odločiti, kaj želijo. Thank you, Hvala lepa. Tako, sedaj pa postopek HDI, pritignitev pozornost predsedujoče. 14 se vas je javilo, mislim, da jih bom okrog 10 sprejela. Bom videla, koliko časa je še. Če boste vsi se držali minute, potem boste morda vsi prišli na vrsto. Majorit McGuinness, minuta. You, Hvala lepa. Na sestanku sveta so govorili o migracijah. Večinoma pa govorimo o referendumu v Združenem kraljestvu. Tako da bom sedaj spregovorila o migracijah, kajti to je povezano tudi z Združenim kraljestvom in potencijalnim rezultatom na referendumu. Evropska unija mora storiti več, če si ogledate sosednje države Turčijo, Jordanijo, Libanon, ki so sprejeli veliko držav in ki smo jim dali obljube, kar se tiče financiranja, pa sredstva še niso dobili. Torej, to zahteva več pozornosti in več osredotočenosti. Kaj ti tudi zaradi tega, ker nismo izpolnili obvez, se negativnost v EU širi. Kar se tiče Združenega kraljestva, pa ne smemo posredovati, vendar pa lahko posredujemo mnenja. In kot sosedi, se Mirka in imamo Severno Irsko na meji, nas seveda rezultat eh, zanima in želimo si, obdržati Združeno kraljestvo v Evropski uniji. Hvala lepa. Naslednika Puto, minuta. E Hvala lepa, predsedujoča. Kar se tiče migracijske krize, je svet zaseden sprejel ponudbo NATO, da bo prevzel nadzor v Egejskem morju. Frontex mora tesno sodelovati z NATO in izvajati akcijski načrt EU Turčija. Prav tako moramo seveda spoštovati naše glavne prednostne naloge. Migracija iz Turčije se mora zmanjšati. Tukaj potrebujemo nadaljne napore, nadaljne prizadevanja za uresničevanje akcijskega načrta. Dodatni napor bo potreben za to, da bo vse skupaj učinkovito in da bo vrh 6. marca odločilen. Brexit, potencijalna izguba Združenega kraljestva, bi bila usodna za EU, pa tudi za ekonomijo Združenega kraljestva. Dosegli smo dogovor, sedaj pa moramo storiti vse, kar je v naši moči, da bi Združeno kraljestvo ostalo v EU. Tako sedaj pa Marías, minuta. Hvala lepa. Še vedno imamo tisoče prebežnikov, ki prihajajo iz Turčije v Grčijo. Seveda je možno, da bi Turčija postala dahov na prostem veliko število prebežnikov prihaja v Grčijo, vendar pa samo 400 jih je bilo potem premeščenih po načrtu, ki smo ga imeli. Dejstvo je, da pač seveda želijo priti v Grčijo, ker mislijo, da bodo potem lahko nadaljevali pot proti Nemčiji in seveda najprej se odpravijo proti Bolgariji. Edina pot naprej je, da Grčija zapusti Schengen in uporabi svojo vojsko, mornarico za nadzor pomorskih meja. Potrebno je nehati uporabljati uredbo iz Dublina. Hvala lepa. Naslednja barao Barandika minuta. Hvala, predsedujoča. Moja um, Moja stranka že od 30 let eh, podpira evropski projekt in zato smo zaskrbljeni eh, glede tega eh, sporazuma, ki ovira evropske integracije. Žal, Evrop, Evropski parlament eh, ima samo majhne možnosti, da izboljša ta sporazum, o katerem sta se dogovorila eh, Cameron in pa eh, svet. In zopet se Brusel izkorišča za neke nacionalne razprave. In bolj korektno bi bilo, če bi govorili o izhodu Anglije kot Velike Britanije. Eh, kajti če bo do tega prišlo, bodo deli Združenega kraljestva želeli ostali v Evropi. In eh, prepričana sem, eh, da je evropski duh škotov, valežanov, severnih ircev tudi nekaj, kar je treba upoštevati. Hvala lepa. Sedaj pa gozane spenja z minuto. Hvala lepa, predsedujoči spoštovani kolegi. Torej, eh, tu imamo pred seboj sporezum z eh, Združenim kraljestvom, ki veliko pove o Evropi, ki jo eh, gradimo. Torej, realnost je že ta, da imamo Evropo dveh eh, hitrosti. Zaradi eh, krize itak imamo že eh, južno Evropo in severno Evropo. Tu pa se v sporazum vključuje načele diskriminacije, ki so povsem neskladna z našimi vrednotami. Tu ne gre samo za dohodke, temveč gre za status v Združenem kraljestvu je 180 eh, eh, tisoč eh, španskih državljanov, ki prispevajo k gospodarstvu Združenega kraljestva in mi lahko uh, samo uh, obžalujemo, da je prišlo do tega sporazuma, ki je neskladen z členi 45 in 46 pogodbe o delovanju Evropske unije uh, in tu te osebe, ki so najbolj prizadete, nimajo nobene možnosti za pogajanje. <clears throat> Hvala lepa, predsedujoča. Naj citiram iz dokumenta, ki je bil sprejet na vrhu. Odnos med eh, Združenim kraljestvom in EU, suverenost držav članic, države članice se strinjajo, da se Združeno kraljestvo ne bo zavezalo eh, vedno tesnejši zvezi v Evropski uniji. To bo sedaj tudi v pogodbah, ko se bodo naslednjič spreminjale. Torej, te reference ne bodo več zadevale Združenega kraljestva. To je zelo pomembna izjava. Ne gre samo za simbolno ravnanje. V kasnejši zakonodaji bo vsa tista zakonodaja, ki cilja na vedno tesnejšo zvezo, taka, da ne bo zadevala Združenega kraljestva. To pa je diskriminacija. Diskri boj proti diskriminaciji pa je vrednota Evropske unije torej mora ta pravici, pravica biti dana tudi vsem tistim, ki se želijo globljega sodelovanja. Upam, da bo Mačarska izkoristila kmalo to priložnost. Er, er Zdaj pa naslednji, če je v dvorani, gospod Tabajdi. E that... Očitno je, da je dogovor prejšnji teden dogovor, da pomirimo pomisleke in sicer pomisleke ene od držav članic. Koncesije imamo. In seveda bi bilo bolje, če bi Združeno kraljestvo ostalo v Evropske unije, to je bolje za EU, pa tudi za samo Združeno kraljestvo. Same se države ne morejo soočiti s finančnimi varnostnimi izzivi globaliziranega sveta bolj učinkovita, enotna, odločna unija je tisti pravi odgovor. Biti moramo pa zelo previdni, da ta dogovor ne bo odprl stranskih vrat za posebne želje drugih držav za kratko ali dolgoročne težave, ki, se, ki obstajajo ali pa se samo jim zdi, da obstajajo. Ja. Hvala lepa, sedaj pa Lopes Aguilar, minuta predsedujoča torej eh, sklepi sveta nas soočajo z dejstvom ki je pač kakršno je eh, torej sporazum je seveda boljši kot nesporazum ki lahko vodi v izhod eh, iz Evropske unije iz Združenega kraljestva ampak tu gre za neodgovornost gospoda Camerona njegova lastna stranka konzervativna stranka je razdeljena Ampak eh, tu smo zato, da eh, Evropska komisija eh, spoštuje evropsko pravo in da tudi implementira ta sklep, če bo do tega prišlo in tudi, da se ne krši temeljnega načela prostega pretoka ljudi in tudi, da se ne daje manj prednosti, manj koristi državljanom um, Evropske unije v primerjavi z uh, britanskim državljanom. Prav tako pa imamo tudi uh, grozne, uh, grozno situacijo beguncev in s tem se nihče ne ukvarja. Prav, Ruža Tomašic. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Tomašič, minuta. Iz, izjava, koje su uslijedile. Hvala lepa. Izjave, ki so sledile po pogajanjih, so pravile, da sta obe strani zadovoljni z dogovorom, vendar pa odziv britanskih državljanov nam kaže, da še vedno obstaja veliko število tistih, ki niso zadovoljni z dogovorom. To nam seveda pove, da tudi če bo združeno kraljestvo ostalo v evropski družini, moramo reformirati skupnost. Federalni model ki si ga želi veliko voditeljev, tudi veliko poslancev Evropskega parlamenta, je zastarel in ni prilagojen modernim časom. Potrebujemo več decentralizacije politične moči na evropski, pa tudi na nacionalni ravni. Ne slepimo se. Če Združeno kraljestvo ostane v EU, to ne bo utišalo milijone Britancev, ki kritizirajo trenutno stanje v EU. Če pa Združeno kraljestvo odide, to ne bo utišalo mo k spremembi. Hvala lepa. Huntis, minuta. Hvala lepa. Predsedojoča, politika komisije je hinavska in je že dolgo tudi pri migranskem vprašanju. To smo vedeli. Pri nedavnih sklepih nam pravite, da je nemogoče najti evropski pristop do migranske krize. Kaj pa se je zgodilo z vse mogočimi evropskimi institucijami, ki so uveljavljale politiko varčevanja? Takrat ste bili vse mogočni in ste uveljavljali to januarja ste to storili, sedaj pa ne zmorete uveljaviti strategije, strategije za nadzor meja. In to bo pomenilo ujetost za milijone beguncev in kaj skušate storiti, pognati spet uredbo iz Dublina vidimo patrulje NATO v Egejskem morju in Evropa bo zadeve samo še poslabšala, de facto. Prisiljeni bomo v geopolitični upor. Torej, kar nekaj lahko storite, marsikaj pa ne morete storiti. Odigite ta pragmata, kar što boli. Sedaj pa Konstantinos Papadakis, minuta. Ξεκαθαρίζουμε ότι είναι η εφαρμογή των hvala. No, gledajte, bodimo resni. Torej, ti sklepi so bili uveljavljeni, niso bili kršeni, sedaj v bistvu um, so ti tisoč ljudje v neki enklavi v Grči. Sedaj, februarja, je Evropski svet sprejel priporočila in to je preneslo posledice, ne vem, kontrolo na mejah, to je zelena luč za zaprtje mej in pa za te zgornje meje, za število beguncev. Sedaj v bistvu se vzpostavljajo številni sistemi za poceni delovno silo. Sedaj pa bo očitno um, volk iz NATO kršil suverene pravice Grčije, prav tako bo to plivalo na Turčijo. To počne sedaj EU in pa NATO z, ne, z, z EU skupaj. Torej, to pomeni, da če bo šlo tako naprej, bomo res v prave nevarnosti, sploh eh, Grki. Treba se boriti proti rasistom in pra, proti fašistom in treba je poskrbeti za to, da bodo lahko ljudje prišli na um, svoje končne destinacije, v končne države. Slednja je Marija Spiraki, minuta. Hvala lepa, gospod Dobrovskis gospa predsedujoča. Torej, skupno ukrepanje mora biti naše gonilo. Samo to bo pomagalo. Sedaj bomo imeli te prisilne premestitve. Kaj bo sedaj s tem? Če tega ne bo, potem bodo na koncu kazni, treba bo plačati ceno. Nekatere države očitno sedaj ne bodo sprejele strukturnih eh, sredstev ne bodo prejele takšnega denarja, kaj potem ali bodo kar sami delovali, eh, naprimer ne Mačarska ali pa kdo drug, ali bomo sedaj kršili mednarodno pravo, naprimer, tudi to je vprašanje. Potem Turčija, ali bo Turši, Turčija kršila mednarodno pravo? Niti od komisije, um, niti od države ne želimo popuščena, moramo se držati. Zdaj pa še zadnji, gospod Brennan, minuta. Hvala, predsedujoča. Gotovo nisem sam uh, v svojih skrbeh. Torej, uh, Demokratična unija na um, Severnem Irskem je v bistvu proti temu, da Združeno kraljestvo ostane v Evropski uniji, ampak, kot pravijo njihova imena, so unionisti, torej za unijo. No, ampak, če Združeno kraljestvo odide, potem bo to sprožilo druge referendume na Škotskem, naprimer, in če Škotska zapusti Združeno kraljestvo, potem ne bo unije sploh več nobene unije, nobe, ne bo Union Jacka in ne more biti Union Jacka brez zastave St. Andrewsa. Torej, zato prosim to stranko, da še enkrat razmisli o tem stališču. Kako so lahko v bistvu stranka za unijo in delajo na poti do tega, da uničujo unijo? Torej, res prosim, da spremljate svoje stališče. Hvala. Gospa Move, prosim, ja proceduralno. Ja, torej, prej sem želela pretehnitev um, pozornosti predsednika. Že prej, zdavno na začetku, zato me res zanima, kako ste izbirali imena. Pa še nekaj. Kaj se bo zgodilo v tem parlamentu, če je vsaj enkrat tukaj več kot 50 poslancev? V bistvu spohnimaš možnosti, da um, spregovorimo vsaj tisti, ki smo tukaj, bi lahko imeli možnost, da spregovorimo, kaj ne? Hvala. Pri postopku KHDA je tako, da jih poskusimo eh, zbrati čim več in omogočiti mm, poslancem, da dobijo besedo, ampak seveda je razlika med velikimi in majhnimi političnimi skupinami. Od velikih jih je dobilo besedo, so dobili trije poslanci, od manjših dva. Eh, tako da tudi iz Mađarske ste govorili vi in nekdo iz eh, skupine nepovezanih poslancev. Mislim, da je ta postopek razumljiv. Vi ste tretja, ki se je prijavila za razpravo iz vrst eh, nepovezanih poslancev. Dva sta že bila na vrsti in mislim, da smo to pravično razdelili na tem plenarnem zasedanju. Sedaj pa je na vrsti komisar Dombrovskis ki bo podal izjavo v imenu komisije. Uh, you, uh, chair, of, uh, Gospa predsedujoča, drage poslanke in poslanci, kar zadeva pogajanja o Združenem kraljestvu. Predsedniki pred vlad in držav so prejšnji teden se dogovorili eh, s premijerom Cameronom in sedaj je odločitev v rokah. Uh, prebivalstva Združenega kraljestva. Tako kot je Juncker povedal, če bi rezultat pozitiven, bo eh, komisija takoj pripravila zakonodajne predloge, ki jih bo potem predstavila svetu in parlamentu. Kar zadeva begunsko krizo, komisija uh, se dan in noč trudi za reševanje te krize. Verjamemo, da je rešitev lahko samo evropska rešitev. Države članice morajo sodelovati in morajo izvajati že sprejete dogovore. Torej vidimo prve pozitive, pozitivne znake z boljšim upravljanjem zunanjih meja, žariščnimi točkami in vračanjem in komisija bo pripravila nadaljne ukrepe in želimo izboljšati situacijo zelo kratkoročno. Kar eh, seveda je pomembno tudi sodelovanje z unanjimi partnerji in 7. marca bo vrh eh, s predstavniki Turčije, med predstavniki Turčije in EU, moramo dati usklejeno, eh, usklejen odziv na to migransko krizo. Jetzt geht's. Hvala, gospod komisar Dombrovskis. S tem je razprava o tej točki končana.